Good morning, colleagues. Um, we begin this morning uh, with the adoption of the agenda, and if I could submit to you. Lepo pozdravljeni kolegice in kolegi. Najprej sprejetje dnevnega reda, par sprememb. Kot vidite, je komisar Avramopoulos že z nami, komisar za imigracije, eh, notranje zadeve in državljanstvo. Danes bomo govorili o vizumskih vprašanjih in sicer kar na samem začetku sestanka ne ob 11. kot je bilo to prvotno predvideno. Točke 3 do 10 bomo obravnavali od 11. do 12. ure. Prosim, da si pogled, pogledate zadnji dnevni red. Točka 23 je preložena, šlo je za poročilo o misiji v Kaleju. Če nimate nobenih pripomp na spremenjen dnevni red, bomo dnevni red tudi potrdili. Glede jezikovnega režima, hrvaščina, malteščina in irščina danes žal niso na voljo. Priporočila koordinatorjev skladno s pravilom 205, najprej imenovanje poročevalcev, gospod Hala Aho iz EKR je bil imenovan kot poročevalec za predlog uredbe o skupnem formatu za dovoljenje za prebivanje potem poročevalci za pripravo mnen, Peter Ježek iz skupine Alde je bil imenovan za poročevalca oziroma pripravljalca mnenja za razrešnice za finančno leto 2015 za Europol, Eurojust, Frontex, Agencijo za temane pravice, EMC, DDA, CEPOL, EASO, EULISA in tako naprej. Ali odbor podpira ta priporočila koordinatorjev? Da, dobro. Imamo tudi kratko elektronsko glasovanje danes ob 10. uri in 40 minut, tako da prosim, da imate pripravljene svoje glasovalne kartice. Če se strinjate, bi se lahko lotili kar vsebinske točke. Točka 16, kot sem rekel, s to točko začenjamo ob 9. Z nami je komisar Abramopoulos. Prišel bo tudi na javno predstavitev o Schengenu danes popovdne. Takrat se bomo tudi bolj celosno pogovarjali o teh vprašanjih, o mnogo čem se lahko še pogovarjamo v tem kontekstu. Dimitris, danes pa bi vsaj v tem dopoldanskem delu želeli govoriti o vzajemnosti na področju vizumskih obveznosti za potovanja v ZDA in Kanado potrebujemo vizume, obratno ne velja. To je postala pomembna točka, pravzaprav nujna točka za nas. Naj se dotaknem predhodnih razprav s tem v zvezi. 12. aprila je komisija predstavila sporočilo na mesto delegiranega akta, kot to predvideva uredba 539. 20. aprila smo o tem govorili. 7. junija sem komisarju poslal tudi sporočilo, da je komisija dolžna sprejeti delegirane akte skladno z uredbo 539 skozi 2001, ki nalaga, da se začasno odpravi izjema o vizumski obveznosti za državljane tretjih držav. Komisija je potem predstavila še eno sporočilo in sicer 13. julija v zvezi z obstoječim stanjem na področju neozajemnosti pri vizumskih vprašanjih. Gospod Olivije Onidi, namestni generalnega direktorja iz GD Home, je predstavil vse skupaj 31. augusta na odboru Libe. 13. septembra so koordinatorji Libe v prisotnosti nekdanjega poročevalca gospoda Diaza Demere sprejeli odločitev, da povabijo komisarja Avramopulusa na sestanek. Tako da se bi sedaj obrnil na komisarja in ga lepo prosil, da se odzove na vsa ta vprašanja. Potem bo besedo dobil tudi kolega Diaz Demere in seveda vsi ostali, ki se boste želeli oglasiti v razpravi. Komisar, hvala, da ste danes z nami prosim, da se odzovete na vsa ta vprašanja in pripombe. Hvala lepa, Klod, drage članice in člani parlamenta. Na začetku bi se rad še enkrat zahvalil, da ste me povabili na sestanek, zato da si tudi izmenjamo mnenja v zvezi s tem pomembnim vprašanjem. No, to je vzaj zame zadeva, ki mi povzroča glavobol, ampak upam, da bomo uspeli najti pravo rešitev tudi z vašo pomočjo. Dialog s tem v zvezi je vzpostavljen. Pripričan sem, da se vsi strinjamo s tem, da gre za izjemno občutljivo vprašanje. Vzajemnost z ZDA in Kanado v zvezi z odpravo vizumske obveznosti je vezana na pravično nediskriminatorno obravnavo evropskih državljanov. Po drugi strani pa je to povezano tudi z učinkovitostjo strategije, ki smo jo oblikovali za dosego tega cilja. Kaj to pomeni? Mi si želimo, da bi v okviru te strategije dosegli čim boljši rezultat. Ne želimo vstopati v kakršenkoli konflikt, ki bi imel negativne posledice za vse strani. Seveda se zavedam, kakšne pričakovanja imate, želite, da se doseže neko prijemljiv napredek. Naj začnem s Kanado. Verjetno se zavedate, koliko truda vladam, vlagam v to vprašanje, tudi zato, ker je za me osebno to pomembno vprašanje. Jasno okno priložnost se je oblikovalo za konstruktivni dialog. Kot veste, je to vprašanje vezano na Romunijo in Bolgarijo in predvsem na podpis celovitega trgovinskega in gospodarskega sporazuma in na podpis partnerskega sporazuma sporazuma. Kmalo nas čaka vrh EU-Kanada in sicer 22. oktobra in to je prva oprijemljiva zadeva, o kateri bomo govorili. Razprave so se pred nekaj meseci začele odvijati torej na tej ravni. Z gospodom Makelomom, kanadskim ministrom, sem se srečal, pogajala sva se o rešitvi. Julija je Kanada prvič obljubila, da bo predstavila časovnico za odpravo vizumov. Zelo blizu cilju smo, res zelo blizu cilju. V okviru desetega dialoga so sodelovali vsi partneri in deležniki na najvišji politični ravni. Razumete verjetno, da so na mizi sedaj možne politične rešitve Sam verjamem, da bomo lahko k malu pokazali tudi rezultate svojega dela. Napredek, ki je bil dosežen pri Kanadi, kaže na to, da je bil naš pristop pravilen. Predana diplomacija, zavezanost vseh strani, da dosežejo rezultat. Če bi odpravili to izjemo v zvezi z vizumskim ko obveznostjo za kanadske državljane bi to imelo negativne posledice. Mislim, da bi z odpravo te izjeme sami sebi naredili medvedje uslugo. Če se dotaknem še ZDA. Z ameriškimi partnerji še naprej nadaljujemo pogovore, ampak v tem trenutku žal ne morem poročati o napredku. Tako kot vedno bom tudi tokrat z vami popolnoma odkrit. Pred novembrskimi predsedniškimi volitvami in kongresnimi volitvami ne pričakujem nobenih sprememb. Verjetno razumete zakaj. Verjetno mi tudi ni treba povdarjati, da bomo to vprašanje še naprej ohranjali na samem vrhu agende tako z novo administracijo kot tudi kongresom. Tu ne gre za kakršno koli pomankanje volje, da ne želimo izpolnjevati svojih obveznosti ali da ne bi zauzemali jasnega stališča glede tega vprašanja. Zelo pomembno je, da oblikujemo dobro časovnico, ki nam bo omogočila, da dosežemo rezultate. Naša strategija je ista kot pri Kanadi. Namesto, da bi sprejemali kakršne koli povračilne ukrepe, ki bi imeli negativne posledice, se bomo raje lotili predane diplomacije in prevzemanja novih obveznosti in zavez. Zato je dialog z ZDA res ključnega pomena. Kar zadeva ameriški visa waiver program, tega ne bomo širili brez kakršnih koli zakonodajnih sprememb. Trenutni kongres enostavno ne bi sprejel kakršnih koli sprememb za odpravo vizumskih obveznosti glede naših petih držav, o katerih se pogajamo. Predlagam, da to vprašanje spostavite, kadarkoli ste v stikih s člani ameriškega kongresa. Tu gre za skupna evropska prizadevanja. Naj bom popolnoma jasen. Komisija nikakor ne bo oklevala in bo sprejela zadevne akte. Pod pogojem seveda, da bi takšno dejanje privedlo do odprave vizumske obveznosti za vse evropske državljane. Vendar pri ZDA vemo, da bi bil učinek ravno nasproten od želenega. Če bi sprejeli delegiran akt na ravni komisije, bi to ogrozilo celoten program odprave vizumske obveznosti. Verjetno bi to privedlo do ponovne uvedbe vizumske obveznosti za vse evropske državljane, ki potujejo v ZDA. Dragi Klod, spoštovane članice in člani, komisija je institucija, ki spoštuje zakon, vendar imamo tudi dolžnost, da vas so zakonodajalca obvestimo o morebitnih negativnih posledicah, če bi izvajali svoja pravila. Te posledice bi najbolj občutili naši državljani, pa tudi Evropska unija v celoti, tudi ko gre za strateške odnose. Mi si želimo tesno sodelovati skupaj z vami, zato da bi dosegli rezultate, ki se jih vsi želimo. To pa je popolna vizumska vzajemnost za vse države članice. Hvala še enkrat, da ste mi dali priložnost, da se pogovorimo o tem vprašanju. Hvala lepa. Um, Hvala lepa. Kar nekaj se vas je oglasilo kar je razumljivo, glede na to, da je to občutljivo pomembno vprašanje. Najprej nekdani poročevalec, kolega Diaz de Mera. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala tudi gospodu Avramopolusu. Hvala lepa, da ste se danes oglasili v našem odboru. Hvala lepa, da ste tudi predstavili zadeve na iskren način in odkrit način. To res cenim, glede na to, s kako kompleksnim vprašanjem se ukvarjamo. Moram reči, da cenim tudi vse besede, ki ste jih izrekli, predvsem vašo integriteto. No, upam, da boste prisluhnili tudi stališču poročevalca s tem v zvezi. Namreč sam predstavljam v samem bistvu stališče parlamenta. Upam, da boste sprejeli to mnenje z veliko mero integritete. 20. aprila in 31. avgusta smo že slišali podobne komentarje. Od takrat komisija ni spremenila svojega stališča. Res je, da obstaja kar nekaj težav. Je pa tudi res, da se soočamo z jasno pomankljivostjo na strani komisije. Komisija ne izpolnjuje svojih obveznosti in dožnosti. Komisar Avramopoulos je sicer podal nekaj pripomp v zvezi s Kanado, ki nam dajo upanje. Pripombe v zvezi z ZDA so bile bolj razlog za razočaranje. Vseeno bi morali potrebovali veliko močnejši diplomatski pritisk, zato da bi izpolnili vse tisto, kar se zakonsko zahteva. Pri tem vprašanju je seveda največji problem sam postopek. Tu ne gre za vsebinske težave, to bi res rad povdaril, gre za težave v zvezi s postopkom. Vsakeč, ko sem se oglasil s tem v zvezi, sem to izpostavil. Nima smisla, da sedaj razpravljamo o tem, ali je smiselno ponovno uvesti vizumsko obveznost za ZDA in Kanado. Predvsem je pomembno to, da se izpolnimo polnijo vse obveznosti iz uredbe 539-2001. Tam je natančno predeljeno, na kakšen način moramo delovati in kakšne so pristojnosti komisije, sveta in parlamenta na tem področju. Parlament deluje odgovorno. Od meseca maja smo v odboru pravili dve razpravi, potem dve razpravi na ravni koordinatorjev, pa tudi bilateralno Srečanje smo upravili skupaj z komisarjem. Hvala lepa, gospod Avramopolo, za vsa vaša pojasnila v zvezi z dejavnostmi, ki jih opravlja komisija za namenom, da se zagotovi vizumska vzajemnost za ZDA in Kanado. Rezultat dvostranskih srečanj, ki ste jih opravili v zadnjem tednu, je, in še enkrat naj ponovim, ponovim in še enkrat ponovim, ta, da se poglobijo odnosi. Predvsem se mi zdi, da bi morali vršiti veliko večji diplomatski pritisk pri reševanju tega vprašanja. Istočasno pa morate izpolniti tudi člen 1.4.F. uredbe. Ta komisiji nalaga, da predstavi delegiran akt v roku 24 mesecev po tem, ko je bila najavljena oziroma priglašena vizumska neuzajemnost. V sodbi 17. julija 2015 je sodišče to tudi potrdilo. V sodbi nikjer ne piše, da naj komisija predstavi eno sporočilo ali morda dve sporočili, nikakor ne. ne bom prikrival, da je vprašanje kompleksno, da so zadeve tu in tam nejasne, ampak očitno je, da si komisija na tem področju prilašča pristojnosti, ki jih nima. In s tem posega v pristojnosti parlamenta in tudi v pristojnosti sveta. Nedvomno se soočamo v tem kontekstu z medinstitucionalnim problemom, zato je zelo pomembno, da komisija deluje kot varuhinja pogodb. Zato bi v danih okoliščinah gospoda komisarja za vso mero dolžnega spoštovanja in ponižnosti prosil, da spoštuje uredbo. Prosim vas, da predstavite delegiran akt. Tako bomo so zakonodajalci, torej vsega, svet in parlament lahko razpravljali o tem, ali je smiselno ponovno naložiti vizumsko obveznost ali ne. Mi želimo opraviti to razpravo in želimo sprejeti tudi ustrezne odločitve, vendar je na nas, so zakonodajalcih, da sprejmemo kakršnokoli odločitev, se nam zdi najbolj primerna. To je vloga torej sveta in parlamenta. Sicer ne vem, kakšna možnost nam sploh še ostane za to, da se zagotovi spoštovanje zakonodaje. Mislim, da je možnost vsem jasna, pa ki jo res ne bi sedaj na glas izpostavljal. Sam sem prijatelj ZDA, zato si res ne želim, da bi sedaj naložili vizumsko obveznost tej veliki državi. Vseeno pa si v prvi vrsti želim, v samem temelju si želim, da bi tako Kanada kot ZDA za Polsko, Romunijo, Bolgarijo, Cipr in Grčijo odpravile vizumsko obveznost. Gospod Avramopoulos, ne mislite, da ne cenim vašega dela, izjemno ga cenim. Cenim tudi to harmonijo med učinkovitostjo, ki ste jo izpostavili v tej sinergiji in samim izvajanjem. Vi se bojite, da če bi sprejeli delegirane akte, bi ZDA naložile vizumsko obveznost za vse preostale države v Evropski uniji. Če bi do tega prišlo, bi moral seveda ukrepati tudi kongres. Vi pravite, da če bi zahtevali, da se odpravi vizumska obveznost za prej naštetih pet držav, bi se ZDA odzvale na tak način, da bi uvedle vizumsko obveznost za vse preostale države članice. Ampak verjetno veste, da bi v okviru zakonodajnega postopka na ameriški strani moral ukrepati tudi kongres. Zagotovo bomo morali oceniti tudi, kakšne bodo morebitne posledice. Komisija je ključni element v tej kompleksni strukturi Evropske unije. Komisija je tista, ki se mora izogniti kakršnim kolim posledicam ali morebitni škodi. Komisija je tudi tista, ki mora spoštovati zakone in zagotavljati, da se bodo zakoni spoštovali. To je vaša naloga. Pravzaprav si podajamo vroč krompirček, ampak slejko prej bomo morali to zadevo razrešiti. Tudi komisija bo morala upraviti svoj del, spoštovati bo morala uredbo 539-2001 in seveda bo morala komisija tudi izvesti močno diplomatsko ofenzivo. Hvala. Mislim, da svojega stališča sploh ne bi mogli pojasniti bolj jasno, no se zadnje predstavljate tudi parlament. Gospa Sipal. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Moram reči, da sem zelo hvaležna gospodu Dijasu Demeri za to izjemno jasno predstavitev, tako da se lahko samo strinjam z njegovimi pripombami, tudi kar zadeva same posledice. Sama bom relativno kratka zato ker moram reči, da sem izjemno zaskrbljena, predvsem v zvezi s tem, kakšna sporočila pošiljamo, glede na to, kako se lotevamo tega vprašanja. Zelo jasne zaveze smo sprejeli z ZDA in Kanado. Opredelili smo tudi jasno časovnico glede vizumske vzajemnosti in nihče se tega ne drži nihče ne opravlja svojega dela. Komisija okleva, verjetno tudi še kdo drug, ampak komisija ne želi pripraviti delegiranega akta, zato ker bi to eventualno lahko prineslo določene posledice, kot je rekel že kolega Diaz de Mera. Mi ne želimo za ZDA ali Kanado ponovno uvesti vizumske obveznosti, nekaj mesecev nam še sicer ostane, ampak očitno je, da se američani sploh ne držijo nazaj, namreč ne držijo se svojih obveznosti, grozijo nam celo s tem, da bodo uvedli vizumsko obveznost za vseh 28 držav članic. Tako da se mi zdi, da se ne moramo potegniti nazaj in reči, ja, mi se ne bomo odzvali, to bi pa morda lahko bilo nevarno. Namreč, če bi se to zgodilo, bi jaz kot ameriška vlada ali pa kongres rekla, no ja, saj ne morete resno jemati evropejcev, z njimi lahko počnemo karkoli želimo, saj se ne držijo svojih obveznosti in dogovorov in tudi, ko do tega pride, ni nobenih posledic. Zato bi se morali predvsem vprašati, kakšne bodo morebitne posledice. Na področju vizumske vzajemnosti pomembno je tudi splošno vprašanje, ali drug drugemu zaupamo ali sploh zaupamo za sodelovanje in zato se mi zdi res pomembno, da storimo vse za to, da se čim hitreje sprejmi delegiran akt in da poskrbimo za to, da bo ob koncu zagotovljena vizumska vzajemnost za ZDA, Kanado in za vseh 28 držav članic. Odpraviti je treba vizumske obveznosti, nima smisla čakati nadaljnih šest mesecev, nadaljni dve leti ali tri leta, čim hitreje se mora vse skupaj izvršiti. Hvala. You, uh, Hvala lepa, gospa Hausmanova. Eh, gospodin predsedatelj, gospodin komisar. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod komisar, v zadnjih dveh letih je Evropska komisija skladno za uredbo 1289-2013 ocenjevala tudi položaj, ki je nastal zaradi nespoštovanja vizumske vzajemnosti. Namreč na milijone državljanov je prizadetih zaradi tega državljani Polske, Romunije, Bolgarije, Cipra in Grčije. Evropska komisija bi morala zaradi tega ukrepati, kar pomeni, da bi morala sprejeti delegiran akt. Namesto tega je 12. aprila letos, takrat, ko se je iztekel rok, komisija sprejela odločitev, da bo to nalogo predala Evropskemu parlamentu in svetu. Ampak uredba je v svojih določbah več kot dovolj jasna. Gospod Moraes je to že omenil. Namreč komisija je tista, ki bi morala sprejeti delegiran akt in sicer delegiran akt zaradi pomankanja liberalizacije vizumskega režima. Zavedati se morate namreč, da ta zadevna država, o kateri govorimo, v roku 24 mesecev po sprejetju te odločitve ni umaknila vizumske obveznosti. Kot rečeno, 12. april letos je bil skrajni rok, da se to zgodi. Zato bi vas vprašal naslednje. Kako mislite, da državljani, še posebej v omenjenih petih državah, vse skupaj razumejo? Kako vse skupaj vpliva na podobo Evropske unije? Ljudje imajo občutek, da obstaja Evropa, v kateri živita dve kategoriji državljanov ali komisijo sploh kdo jemlje resno, če kar naprej nekaj grozi, Ukrajine pa ne. Evropska komisija je tudi varohinja pogodb. Se pravi, da mora spoštovati vse določbe. Komisija ne mora kar tako izbirati, kaj bo spoštovala in česa ne. Hvala. Hvala lepa, gospa Hismenova. Prej bi moral povedati, da ste poročevalka v senci. Pri tem vprašanju, gospa Gabriel. Hvala. Аз най-напред бих искала да благодаря на комисара Врамопулус. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi komisarju Avramopolosu za predano delo. Hvala lepa tudi za koherentno politiko, ki jo vodite v sodelovanju z državami članicami. V zadnjih mesecih je bilo to še posebej očitno. Vsi si želimo, da bi prišlo do vizumske vzajemnosti. Odprava vizumske obveznosti je seveda zelo pomembna za celotno Evropsko unijo. Še posebej pomembno pa je to za mojo državo, za Bolgarijo. Bolgarski državljani morajo namreč še vedno pridobiti vizum, če želijo potovati v ZDA ali Kanado. Julija, ko ste se srečali z Johnom Malcolmom, so bile podane izjemno jasne izjave v smislu, da bi morali sprejeti bolj jasne in ciljno usmerjene ukrepe, ko gre za odpravo vizumske obveznosti. Prejšnji mesec je ministerski predsednik Borisov opravil tudi dialog z kanadskim premijejem gospodom Trudojem. Kanada že dela na tem, da bo odpravila vizumsko obveznost za bolgarske državljane. Januarja 2017 bo Kanada tudi dopustila, da bolgarci potujejo v državo brez vizuma, če so že v preteklosti kdaj potovali v Kanado oziroma če so kdaj imeli vizum za potovanje v državo. ZDA. Pol leta kasneje bo to omogočeno vsem evropskim oziroma vsem bolgarskim državljanom. Kolikor vem, se na tem področju pojavljajo določene tehnične in upravne težave, ki bi od nas terjale, da se ta rok prestavi na 1. maj 2018. Kakorkoli že, Določenim rezultatom smo že priča, predvsem zahvaljujoč delu, ki ga upravlja komisija. Tako da v Bolgariji opažamo, da je prišlo do pozitivnega napredka. Vseeno pa se nam zdi res izjemno pomembno to, da ne bodo ljudje dobili občutka, da se Evropa premika z dvema različnima hitrostma ali da v Evropi obstajata dve kategoriji, dva razreda državljanov. Imam zelo konkretno vprašanje v zvezi z Bolgarijo. Se vam zdi, da je tisto, kar smo dosegli s Kanado do sedaj, lahko neke vrste vzvod, da dosežemo napredek pri istem vprašanju tudi v odnosu z ZDA? Kako lahko to služi kot model? Kaj lahko izboljšamo? Kakšne izzivi tu še obstajajo? Hvala. Uh, Hvala, gospa Gabriel. Gospod Alahau. Hvala, gospod predsednik. Uh, Hvala. Zelo na kratko. Kakšne so zahteve na strani ZDA za teh pet zadevnih držav? Ali bodo te države lahko izpolnili te zahteve v bližnji prihodnosti? Rad bi dodal še to, da se strinjam uh, s komisijo in komisarjem, da če bi se spustili v konflikt z ZDA, da bi to bilo zelo kontraproduktivno in nespametno. To ne bi vodilo v želene rezultate. Evropska unija je zelo heterogena skupnost držav in tudi, če se pretvarjamo, da to ni, eh, razumem, da ZDA na njo gledajo kot na tako kaj trenutna eh, situacija povzroča eh, za državljane Bolgarije in Romunije v tem trenutku. Eh, to se zdaj sprašujem, ampak sprašujem se tudi, kakšna bo podoba Evropske unije v očih državljanov preostalih 23 držav, če bodo izgubili sistem izjeme vizumskega režima zaradi tega konflikta, do katerega bi lahko prišlo zdaj. Da. Hvala. Še gospa Vikstrom in gospod Radev, potem pa bomo zaključili s tem seznamom govorcev in dali besedo spet komisarju. Gospa Cecilija Vikstrom. Hvala. Hvala, gospod komisar, da ste prišli k nam danes eh, zjutraj, ampak mislim, da se stvari spet ponavljajo. Današnji sestanek je ponovitev tistega pred enim mesecem, nobenega napredka nismo dosegli. Kakšen je diplomatski pristop, če pa vemo, da eh, bi tukaj morali polno spoštovati uredbo še posebej člene 1,4 oziroma 1,4f. Komisija bi morala pripraviti delegiran akt razumem eh, razloge, ki se skrivajo za tem. Namreč eh, diplomatske poskuse, da pridemo do rezultatov, ampak rezultatov zaenkrat ni. In strinjam se tudi eh, s perspektivo, ki jo je predstavil poročevalec. Ponosna sem, da se naš parlament še vedno drži načel, da imamo načele ljudi, kot je gospod Jazdemera, ki brani interese te hiše in pa interese državljan, državljanov EU, še posebej eh, torej državljane zadevnih petih držav. On je za te državljane eh, heroj, kaj ti vse čas eh, brani njihovo stališče v odnosu do komisije in zelo mi je žal, da moram to reči. Vprašati vas moram, gospod komisar, zakaj mi kot Evropska unija eh, vedno zauzamemo eh, podrejen položaj. Smo močnejše gospodarstvo, več ljudi imamo kot ZDA in zakaj se moramo mi vedno eh, podrejati ZDA? Res ne vidim smisla v tem. No, kar pa se tiče pravnih vidikov, sam sem tudi članica odbora Juri. Z pravnega vidika Eh, gre tukaj za res eh, velik neuspeh pri ukrepanju na strani komisije. To bi moralo imeti tudi pravne posledice. In to pomeni, da ta inštitucija lahko ukrepa proti vaši instituciji. Pa bi to bilo še vedno v skladu z vsemi pogodbami. Upam, da ne bomo prišli v to situacijo. Moja iskrena želja je, da rešimo težave, ampak upoštevati pa je treba tudi, da je na kocki eh, veliko stvari, eh, ko gre za sporazum z eh, ZDA, naprimer govorimo o sporazumu TTIP, gre za dve največji demokraciji na svetu. In če ni vzajemnega zaupanja, kakšne so možnosti za prihodnost in za prihodne trgovinske sporazume. Sama globoko verjamem, da bi komisija morala prenehati s svojimi sporočili in da bi morala začeti ukrepati. Ukrepati v zvezi oziroma na podlagi uredbe, prevzeti bi morala svojo odgovornost in zagotoviti rezultate. E, mislim, da nikakor nismo v podrejenem položaju in se tako tudi ne smemo počutiti. E, če na nas izvajo pritisk, se ne smemo vdati. V vzajemnem interesu nas vseh je, da dosežemo dogovor o tem in vzajemnost je treba zagotoviti. Predstavljajte si, da izključimo pet držav. in da o njih eh, govorimo kot o drugorazrednih državah z drugorazrednimi državljani. Eh, popolnoma se strinjam s kolegico Filis. Tem državam in njihovim državljanom moramo jasno pokazati, da resno jemljemo njihove skrbi. Komisar Avromopoulos, prosim naredite nekaj na tem področju. Eh, Skupaj s poročevalcem vas tudi sama pozivam, prevzemite odgovornost in eh, naredite nekaj. Ne ponavljajte samo enih in istih sporočil, ampak dejansko nekaj naredite. Hvala, eh, gospod Radev je zdaj. Potem pa besedo spet dobi komisar. Predsedatelj, obožajem je komisar Mopus. Hvala, gospod predsednik. Spoštovani gospod komisar. Diplomatska prizadevanja komisije so vsekakor pomembna. Ampak eh, to vam je vzelo že preveč časa. Napredovali smo pri odnosih s Kanadom, to je res. Prejšnji teden je bolgarski premije prejel informacije strani eh, kanadskega kolega, da se bo počasi uvedlo potovanje brez eh, vizumov, eh, začenši z letom 2017. Do konca leta oziroma do leta 2018 pa bo to v celoti stopilo v veljavo. Ko gre za program izjeme vizumske obveznosti za romunske in bolgarske državljane, ko gre za ZDA, eh, V zvezi s tem pa bi imel vprašanje. Ali mislite, da bo uh, lahko dosežen napredek po ameriških volitvah in po spremembi administracije? Kakšno časovnico si predstavljate v tem okviru? Uh, kako naj predvidevamo, kakšna bo ameriška politika? Ali ne vidite, da to, kar počne komisija, da je to znak eh, za eh, komisijo, da je partnerstvo z ZDA in Kanado torej pomembnejše za komisijo, kot pa enaka obravnava evropskih državljanov? Ali ne mislite, da je bolj pomembno, da se spoštuje zakonodaja Evropske unije? Na prvo mesto je treba postaviti solidarnost v Evropski uniji ne glede na to, ali bodo prizadeti odnosi z ZDA in Kanado. Hvala, gospod Radev. Komisar, verjetno ste pričakovali takšno vprašanje, ampak eh, mislim, da se ukvarjate trenutno eh, s številnimi zadevami. Mogoče niste pričakovali, da bodo kolegi tako zauzeti za to temo. Dve ali Tri razprave smo imeli v okviru koordinatorjev, dve razprave v odboru Libe. Gospod Diaz de Mera je zelo predan tej temi in vi ste tudi v vodni izjavi rekli, eh, da si želite, da bi odbor Libe to izpostavljal še naprej. Poslanci in poslanke so zelo odločno spregovorili danes, eh, šli smo tudi v Washington in eh, tam smo imeli izmenjavo mnen tudi s State Departmentom. Srečali smo se sogovorniki na ameriški strani in razumeli so, da ne želimo drugorazrednih državljanov v EU. Mislim, da je bilo jasno, kar smo želeli povedati. Tudi oni so bili jasni, odbor Libe je naredil vse, kar je bilo v njegovi moči, da bi predstavil to, kako mi gledamo na to zadevo, kakšna je obveznost komisije in mislim, da je odbor eh, ne glede na politične eh, skupine izrazil zelo enotno mnenje. Mi vidimo obveznost, da se vzpostavi postopek, ki bo ustvaril politični pritisk in eh, mislim, da se kolegi strinjajo, da bi morali iti po tej poti. To sem želel povedati, preden slišimo vaše odgovore postavili bomo še ustno vprašanje in imeli o tem razpravo na plenarnem zasedanju. In no, tukaj je treba upoštevati postopke in uh, glede na vse, kar se dogaja v državah članicah, me res zanimajo vaši odgovori. Nisem uh, imel pričakovan. Uh, ko sem prišel sem, govorim s politiki. Zato vas kot politike prosim, da gledate na stvar z eh, političnega vidika, ne z pravnega ali teoretičnega. In to sem želel v začetku povdariti tudi v svojih uvodnih besedah. Dragi prijatelji, dragi člani in članice parlamenta, zelo pozorno sem vam prisluhnil. Strinjam se s tem, kako trenutno stojijo stvari. To tudi mene skrbi in to sem tudi že prej povedal. Vsi si želimo istega, popolnoma iste stvari si želimo, popolno vizumsko vzajemnost za naše državljane, ki potujejo v ZDA in Kanado in to za vse naše državljane. Zavedamo se tudi svojih pravnih obveznosti. In kot sem rekel, komisija spoštuje zakonodajo. Prepričan pa sem, da če bi odpravili izjemo uh, za vizume, bi to vodilo, to ne bi vodilo v uh, vizumsko recipročnost. In ni v interesu nobene inštitucije, da se uh, na sodišču obrne ena proti drugi, torej, da bi sprožili postopek, ena institucija sprožila postopek proti drugi. Mi bomo izčrpali vsa pogajalska sredstva, ki jih imamo trenutno na voljo. Naš dialog s Kanado bo gotovo k malu privedel do rezultatov. Prosim pa vas za malo več potrpljenja z ZDA eh, moramo še naprej eh, nadaljevati eh, pogovore zdaj in tudi po novembrskih volitvah. Vsi ste politiki in veste, kakšno je ozračje trenutno v ZDA. Veste tudi, kako lahko te teme izrabijo v svoji politični kampanji. To moramo vedeti. Zato vas prosim, da, bod, da ste na naši strani pri teh prizadevanjih. Mi ne bomo prenehali z delom, dokler ne bo dosežena popolna vizumska vzajemnost za vse naše državljane. Vendar pa je situacija v tem trenutku v ZDA zelo posebna. Pripravljajo se na volitve in v tem trenutku nimamo možnosti za uspeh. Takšen je trenutno položaj. Sprejetje delegiranega akta bi takoj vodilo, še preden bi Evropski parlament lahko sprejel svoje stališče, v eh, oduzetje izjeme za eh, vizumsko obveznost za vse evropske državljane. Pri Kanadi imamo jasne znake, da če bi sprejeli delegirani akt, da bi to tudi bilo eh, neproduktivno za naš politični proces. Draga Marija. Kanada se je v skupni izjavi, ki jo poznate, zavezala, da bo še naprej z nami sodelovala proti celoviti vizumski vzajemnosti. 11. Eh, julija smo imeli ministersko izjavo, ki ne bi, ne bi mogla biti jasnejša v zvezi s tem. Obljubili so, da se bodo jeseni spet obrnili na nas in da bodo predstavili jasne datume za odpravo vizumskega režima za državljane Bolgarije in Romunije. Datumov še ne morem potrditi. Verjamem pa, da bomo iz Kanade kmalo dobili dobre novice. Mogoče že v naslednjih urah. Glede ZDA pa naj povem naslednje. Sledili bomo isti strategiji z istimi zavezami. Gospod Halaho, vprašali ste naslednje. Katere so glavne skrbi na strani ZDA? Nobena od petih držav, ki potrebujejo vizume za ZDA, ne izpolnjuje treh eh, odstotkov oziroma tri odstotnega pragu eh, zavrnitve vizumov za ZDA. Leta 2013 so bili odstotki eh, pri Bolgariji 17 odstotkov, eh, Bolgarija 11 odstotkov, eh, Hrvaška nekaj čez 5 odstotkov. Kongres v ZDA bi moral zato spremeniti zakon in povečati ta prag 3 odstotkov. Vendar pa v tem trenutku v kongresu ni nobene želje, da se to zgodi. Draga Cecilija, ne strinjam se s tabo. Veliko smo naredili. Tukaj izvajate pritisk name, prav tako ga izvajate za zaprtimi vrati. In to mi je všeč. V zadnjih desetih letih je komisija delala na tem, da bi zagotovila, da bi evropski državljani lahko potovali čim svobodneje širitev eh, Evropske unije leta 2004 je privedel do številnih eh, primerov nereciprocnosti. Leta 2005 je 18 držav članic ali pa držav eh, vključenih v Schengen imelo zahteve za vizumsko obveznost v osmih tretjih državah. Zdaj pa pet držav in samo dve tretji državi, s katerimi še vedno imamo težave. Recipročnost je vedno bila visoko na politični agendi Evropske komisije. In eh, delali bomo, dokler ne bodo rešeni vsi primeri nereciprocnosti. To vam lahko zagotovim. Eh, pa še eno politično izjavo bi podal. Res smo pravno odgovorni. Imamo pa tudi politično odgovornost. In sicer odgovornost, da zagotovimo eh, odpravo izbunskega režima za vse evropske državljane, eh, ne pa da eh, to izjemo odpravimo. To je zelo jasno. Hvala, da si osvetlila določena vprašanja, zato sem ti hvaležen. Eh, prav tako vsem drugim. Hvala, Klod, da sem lahko prišel v vaš odbor in se udeležil te eh, konstruktivne in iskrene izmenjave mnen. Eh, obljubljam vam in veste, da svoje obljube vašemu odboru vedno držim, da vas bom obveščal o napredku glede vseh stopen postopka. Eh, in eh, da vas bom redno obveščal o vsakem napredku, ki bo dosežen. Hvala za to iskreno razpravo. Sure. Oh, Hvala, eh, gospod komisar. E, nič ne bi bilo popolno brez postopkovnega vprašanja. Sofi, izvoli Sofi. No, če sem prav razumela, ste uh, rekli, ne bom izpolnjeval uh, Eh, svojih obveznosti komisarja, zato ker eh, politični vidiki prevladajo nad zakonodajo in zato ker eh, je to za vas važnejše od evropskih državljanov. Če ne želite izpolnjevati svojih obveznosti, potem se strinjam s kolegico Wikström, da lahko parlament komisijo privede pred sodišče. To je postopkovno vprašanje. Nobody thought it was going to be, but uh... No, tega nismo pričakovali, ampak eh, eh, še Monika se je oglasila. Gospod komisar, eh, mogoče imate še nekaj trenutkov, da lahko končamo tole dramo. Gospod Jazdemera lahko še enkrat dobi besedo, ker je poročevalec. Vi boste zadnji, gospod Jazdemera, izvolite. Sí, muchas gracias, señor. Hvala, gospod predsednik. Gospod komisar, res smo priča tukaj politični razpravi, ampak prej sem že rekel, da govorimo tudi o postopkih in izpolnjevanju uredbe 539 skozi 2001. Povzetek tega, kar ste. Eh, slišali, je naslednji. Mi bomo zelo ustrajni pri svojih zahtevah. Zelo bomo ustrajali pri vseh zahtevah. To je rekel tudi naš predsednik gospod Morales. In ne izvajali bomo tudi pritisk, Evropski parlament bo izvajal pritisk na Evropsko komisijo. In o tem ni nobenega dvoma kongres v ZDA, če uporabim vaš izraz, ni eh, skladen s tem, kar se dogaja tukaj v Evropskem parlamentu. No, pa še nekaj eh, strateškega vidika bi rad povedal. Strategija eh, nam je všeč, ampak strategija se ne objavlja. Eh, strategija se izvaja, jaz pa jo bom zdaj tudi objavil. Eh, sprožite ta delegiran akt, pripravite ga in boste videli, kako bo ukrepal ameriški kongres. Delegirani akt je vaše ključno orodje pri pogajanjih. Oni bodo potem tisti, ki bodo morali ukrepati. eh, mogoče bodo res zagrozili, da bodo eh, eh zdaj postavili zahtevo za vizum za vseh 28 držav članic. Ampak to boste sprožili z delegiranim aktom. Zato prosim, pripravite ta delegirani akt, pa bomo videli, kaj se bo zgodilo. In potem se boste odločila tudi parlament in svet. Ampak ta delegirani akt eh, potrebujemo in mi bomo zelo ustrajali pri tem. Takrat bomo potem tudi pozdravili vašo diplomatsko sposobnost, ampak parlament bo ustrajal pri tem. Really Res pozdravljam to, um, kar je povedal gospod Diaz de Mera. Sam sem tudi želel zaključiti s tem postopkovnim vprašanjem oziroma s postopkom uh, kot političen akt sprožite ta postopek, naredite to. E, ne morete biti tako pokroviteljski do odbora Libe. Če boste naredili to, kar je rekel gospod e, Diaz de Mera, boste videli potem, kaj se zgodi. Zato vas e, prosimo. Nobenega dvoma ni, kaj želi ta odbor. Sprožili bomo ustno vprašanje, imeli razpravo na plenarnem zasedanju in eh, tudi danes ste slišali jasno stališče parlamenta. Razumemo politično naravo tega, tudi postopkovne obveznosti, ki jih imate, razumemo in mislim, da tega ne bi mogel nihče povedati bolje kot gospod Diaz de Mera. Tudi gospa Intveld je eh, rekla, da eh, so tukaj še pravni vidiki, ki so pred uh, političnimi. Uh, prav tako morate upoštevati uh, ranljivost držav, o katerih govorimo. In to je tisto, kar smo vam danes želeli vsi skupaj sporočiti. No, politika ste vprašali, naj eh, pove nekaj in to v mikrofon. Uh, imam poziv, več pritiska uh, eh, izvajate na nas, da bomo imeli uh, še več razlogov za ukrepanje. Hvala vsem za razpravo. Mr. Nudges, on his way to the uh, right to one minute. Colleagues, um, we have the point 11. Kolegi, pred nami je enajsta točka, uh, poročevalec prihaja, je na poti, zato prosim, počakajte še kakšno minutko. Dragi kolegi, um, če se želite udeležiti te razprave, se prosim usedite, nadaljevali bomo z enajsto točko. In sicer gre za situacijo temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2015. Poročevalec je gospod Jozef Nađi. Mm, Nakratko bi predstavil to temo. Razpravljali bomo o predlogih sprememb, gre za letno poročilo o temeljnih pravicah v EU. Kot kolegi eh, veste, je to eno ključnih letnih poročil v tem odboru, gre za analizo številnih eh, področji in vprašanj v državah članicah EU. Eh, letos je bilo vloženih 986 predlogov sprememb k temu poročilu in poročevalec gospod Nađi bo začel z izmenjavo mnen o teh predlogih sprememb. Eh, za njim bodo spregovorili še poročevalci v senci. Prvi pa začenja gospod poročevalec. Eh, prosim, če začnete z analizo teh 986 predlogov sprememb. Izvolite. Uh, uh, uh, Najprej bi se vsem kolegom zahvalil za predloge sprememb. Eh, Devetsto šestinosemdeset predlogov sprememb smo prejeli. To je kar dovolj. Eh, veliko časa bo vzelo že prevajanje. Eh, zdaj oblikujemo kompromise. Dobili smo 111 predlogov sprememb. v zvezi z enim samim vprašanjem, potem jih je bilo še sto drugih eh, v nekem drugem vprašanju. Skupaj s kolegi bomo torej skušali oblikovati čim več kompromisov. Rad pa bi vas zdaj obvestil o sistemu našega dela. ne eh, sprejemamo predlogov sprememb za teme, ki so aktualne leta 2016. Veliko predlogov sprememb eh, namreč sproža tudi vprašanje iz leta 2016. Pri tem poročilu pa gre za leto 2015. No, dobili eh, smo tudi predlog spremembe v zvezi z direktivo o boju proti uh, trgovanju z ljudmi. Uh, tudi ne sprejemamo uh, navezav na sodbe sodišča. V poročilu so že priporočila v zvezi s določenimi sodbami. Sprejel bom tiste predloge sprememb, ki prispevajo nekaj k poročilu. Poleg tega se moramo izogniti podvojevanju. Nekaj predlogov sprememb eh, je v zvezi z eh, vladavino prava. Gospa Sofintveld eh, je upravila dobro delo pri tem. V poročilu pa nimamo ambicij na tem področju. Tudi ne želimo podvajati njenega poročila. Zato bomo skušali vse skupaj oblikovati bolj splošno stališča temeljih pravic. E, veliko predlogov sprememb je bilo vloženih v zvezi e, z otroci, e, nekaj v zvezi s pogrešanimi otroki. Tukaj želimo spregovoriti o varstvu otrok tudi prek posebnih sistemov varstva tudi na sestanku poročevalcev v Senci smo o tem govorili. Potem bomo uvedli tudi nov eh, odstavek o digitalnih pravicah. Vidim, da je to pomembna tema. Torej, pomembno je proučiti, kako so nove tehnologije povezane s temeljnimi pravicami. Naprimer, eh, pravica do pozabe na internetu, potem droni, pravice otrok v nadlegovanje na internetu in tako naprej. To poročilo pokriva številna področja, mm, ki so povezana s temeljnimi pravicami. In eh, ne želim, eh, da bi se izgubile tudi podrobnosti pri specifičnih temah, ampak določene teme pokrivajo že specifična poročila, tako da. Eh, vsega tudi ne bomo mogli vključiti. 986 predlogov sprememb eh, ne bo v celoti vključenih, prosim, razumite to. Zelo se bomo potrudili, da bi oblikovali čim več kompromisov, ki bodo zajemali vse vaše ideje. Ne moremo pa eh, vsega dobesedno upoštevati. Eh, dobili bomo celovito sliko temeljnih pravic eh, v EU v letu 2015. Eh, pozdravljam pa tudi vse vaše prispevke. Hvala. Najlepša hvala. Ja, veliko predlogov sprememb je bilo, ampak tako je pač ponavadi pri tem poročilu. Veliko kolegov želi tukaj besedo. Začeli bomo z gospodom, z gospod Kristin Revolon. Okay. Uh, Euh, Hvala za to predstavitev. Mm, nekaj predlogov sprejemem so vložili skupaj s kolegico Silvi Giljom in sicer eh, smo želeli prispevati k poročilu in ga obogatiti. Eh, nama se to ne zdijo podrobnosti, ki jih lahko izpustite. Eh, prav tako ne gre za letošnje leto, ampak za prejšnje leto. No zdelo se eh, nama je nujno vključiti nasilje nad ženskami. Tukaj gre za hudo kršitev temeljnih pravic, pa tudi za eh, grozljivo obliko diskriminacije. To povzroča potem neenakost med moškimi in ženskami. Ta nespremljivi pojav prizadeva celotno Evropsko unijo. In to je težko tako za žrtev, kot za celotno družbo. Ženske in dekleta niso na enak način zaščitene, ko gre za nasilje v posameznih državah članicah. Zato je nujno potrebno izboljšati evropsko politiko, ko gre za nasilje nad ženskami. To se je dogajalo tudi leta 2015 in to je treba vključiti. Imamo istambulsko eh, konvencijo na strani Evropske unije, to so podpisale tudi vse države članice in komisija bi morala na tem področju predlagati tudi specifično direktivo. Eh, pa še dve točki želiva izpostaviti. Treba je zaščititi vse žrtve spolnega nasilja, tudi uh, iz skupnosti LGBTI, ne glede na uh, vrsto nasilja in ne glede na okoliščine. Pa še nekaj uh, ukrepi. Uh, proti eh, tistim, ki trgujejo z ljudmi, ne smejo prizadeti eh, ljudi eh, in beguncev, ki so to trpeli. Treba pa je poskrbeti tudi za mladoletne brez spremstva. Evropska unija mora podpisati konvencijo Sveta Evrope o trgovini z ljudmi. Pa še nekaj, kar ni vključeno v poročilo, zadeva pa spoštovanje vladavine prava gre za eh, načela, na katerih temelji Evropska unija. Treba je eh, braniti temeljne pravice. Leta 2015 eh, so ta vprašanja že bila aktualna in treba je najti tudi določene povezave s poročilom Sofijn Tveld, ki govori o letu 2016, ampak tudi 2015 so bile težave na področju vladavine prava. Hvala. Thank you very much. Um... Najlepša hvala. Ana Marija Koraca, biljte, izvolite. Hvala, predsedujoči. Želela sem čestitati kolegu Nagiju, zato ker je v to poročilo zelo dobro vključil veliko predlogov sprememb. Imamo tudi poglavje o pravicah otrok in kot eh, sopredsedujoča skupine za otrokove pravice v parlamentu sem s tem zelo zadovoljna kolege pozivam, da to podprejo. Kot je že povedal kolega, je tukaj potrebno vključiti tudi otrokove pravice na spletu. Prepovedati moramo profiliranje, neposredno agresivno oglaševanje in zavarovanje eh, otrokovih osebnih podatkov na spletu. Govorimo o nasilju zopr otroke in tako naprej. Izkoristila bi to priložnost še za nekaj. Gre za poročilo o temeljnih pravicah. Glede na to, da se ekstremna desnica v Evropi krepi, se moramo opom, spomniti na to, da imamo uh, tukaj veliko kršitev temeljnih pravic, kot so homofobija, diskriminacija, rasizem, ksenofobija in tako naprej. Svet in komisijo moramo še enkrat opomniti na to, da direktiva zoper diskriminacijo zataknjena, v, da se je tam zataknilo v svetu in da moramo tukaj nadaljevati z delom, treba sprejeti. Poročilo je lahko zelo dobra priložnost za to, da se nadaljuje tudi pri vprašanju eh, disk, direktive proti diskriminaciji. Hvala. Katrina Činiči. Hvala lepa, Katrina Činiči. Sì, grazie, grazie Claude. Anch'io voglio. Hvala lepa, Claude. Tudi jaz bi se zahvalila gospodu Nagiju in vsem poročevalcem v senci za veliko dobro delo, ki so ga opravili, pa tudi za delo, ki jih še čaka. Gospodu Nagiju bi se rada zahvalila za to, da je upošteval pri pripravi poročila pravice mladoletnikov in eh, zaščito mladoletnikov, v skladu s tem, kar je že povedala kolegica Koraca Bild. Pa še nekaj. Pomembno je, da se tukaj vključi tudi zaščito ljudi na spletu. Tudi to je temeljna pravica ljudi in ena izmed teh stvari je pravica do pozabe. Kaj to pomeni? Gre za pravico, da se vsebine in informacije izbrišajo iz spleta, če te informacije škodijo človekovemu dostojanstvu. V moji državi, pa tudi drugih evropskih državah, je že prišlo do primerov samomorov zaradi tega. To je posebej pogosto pri ženskah in manjšinah. Manjšine so pogosto tudi žrtve nasilja preko spleta. Hvala torej gospodu Nagiju za delo, ki ga tukaj opravlja in po mojem mnenju je zaščita temeljih človekovih pravic tudi teh vrst eh, nekaj, kar moramo vključiti v eh, poročilo. Hvala. Silvi, izvoli. Najlepša hvala. Eh, spregovorila bi v imenu gospoda Petra Niedermüllerja, ki ga danes žal ne more eh, ni tukaj in se zato tudi opravičuje bom kar prebrala njegov prispevek. Takole pravi. Zahvaljujem se poročevalcu in poročevalcem v senci za vse predloge sprememb. Tudi, tudi letos jih je bilo veliko. Predloge sprememb smo predložili zato, da bi razširili področje uporabe tega eh, poročila in zato, da bi vključili določene skupine, ki jih ni bilo omenjenih. Najprej bi omenil vprašanje vladavine prave. Vladavina prava je predpogoj za to, da se spoštuje temeljne človekove pravice, kar sta potrdila tudi komisija in svet. Obstaja veliko težav za vladavino prava. V letu 2005 se je to pojavilo predvsem na mačarskem in na polskem. Poročila o temeljnih človekovih pravicah ne moremo sprejeti, če ne bomo omenili teh dveh situacij in predlagali nekaj rešitev. Ne rabimo ponavljati, kar je bilo že zapisano v poročilu gospe Intefeld, ampak vseeno se moramo nekako navezati na te težave. Pravice oseb LGBTI so sistematično manjkale v poročilu, prav zaradi tega smo pripravili veliko predlogov sprememb glede pravic oseb LGBTI. Kar se tiče eh, enakosti spolov, tudi to smo dodali ponekod. Razširili smo tudi podnaslov nasilja nad ženskami, tako da smo tukaj bolj omenili enakost spolov. Pomembno je izpostaviti spolne pravice in pravice za eh, otrok, predvsem, ko govorimo o polski ter o trenutnih eh, zakonodajah ter predlogih zakonodaje glede tega na polskem in na irskem, glede Romov. Eh, Tukaj smo dodali odstavek glede beračanja z otroki, namreč eh, pogosto imamo poenostavljeno sliko tega zelo zapletenega pojava. Kriminalizacija beračanja pa ni rešitev. Na mačarskem smo videli kriminalizacijo brez tomskosti in eh, to je potrebno omeniti tudi Romi se srečujejo z institucionalizirano diskriminacijo tam. Prav zato si želimo tudi eh, še en podnaslov glede svobode eh, govora, svobode medijev in svobode ver, do verstva. Na mađarskem so. Uh, zaprli levičarski eh, časopis in prav zato moramo še enkrat se zauzeti za svobodo medijev. Poleg tega smo bili priča tudi diskriminaciji zopr muslimane in do določenih antisemitskih izpadov, kar mora biti prav tako omenjeno v poročilu. Po včerajšnjem srečanju z poročevalci v senci se veselim dobre razprave in sem pripravljen na kompromise. Ampak pred nami je še veliko dela, preden lahko novembra sprejmemo to poročilo. Hvala. Najlepša hvala. Sem koga spregledal? Ne, potem pa lahko dam besedo spet gospodu Nagijo. Izvolite. Najlepša hvala vsem kolegom za te komentarje. Kot vidite, gre za res široko zastavljeno vprašanje. Pred nami je še veliko trdega dela. Le tako bomo uspeli najti kompromise za naše različna stališča. Zahvaljujem se vsem kolegom, ki so spregovorili in hvala za predloge spremem, ki ste jih uložili. Kar se tiče pravic otrok, no, ko sem začel z delom, sem že na začetku omenil, da se želimo osredotočiti na vprašanja, ki jih ponavadi ne vključujemo v druga poročila. Druge teme, ki so tukaj omenjene, pa vključujejo posebne sklice na leto 2015. Torej, osredotočili smo se na to leto. Izjemno pomembne zame so bile pravice otrok in v vseh poglavjih je razvidno, da se na to osredotočamo. Morda bi se odzval na nekaj komentarjev. Tudi vladavino prava bomo vključili v besedilo ampak nismo želeli s prstom kazati na nekoga in obsojati ljudi. Razumem določene kolege, ki bi radi izkoristili to priložnost in to besedilo tudi za določene aspekte nacionalnih politik, ampak razumeti morate, da je besedilo na višji ravni in moramo govoriti nasplošno o Evropski uniji. Kar se tiče beračanja z otroki, no, Tukaj sem prepričan, da gre za uh, nesporazum. Ne obsojamo Romov, ne, o tem moramo vsekakor še poglobljeno razpravljati. To ni povezano z eh, etično pripadnostjo, ampak za zlorabe otrok ko govorimo o pravicah otrok, si ne smemo zatiskati oči, zaradi tega, ker bi pri tem posegali v eh, navade določenih manjšin v Evropi, naprimer. Torej, o tem moramo vsekakor spregovoriti na sestanku poročevalcev v Senci. Najlepša hvala še enkrat in eh, se že veselim sodelovanja v prihodnosti. Okay, Tako glasovali bomo 17. novembra o tem poročilu. Sedaj pa ob 10.40 eh, imamo elektronsko glasovanje, torej smiselno bi bilo, da imamo do takrat odmor. Eh, kolega, imate postopkovno vprašanje? Izvolite. Ja, dejansko imam postopkovni komentar. Morda bi lahko imeli sedaj predstavitev glede. Uh, vizumskega zakonika in kako poteka tam trialog. Namreč tukaj je nekaj poslancev in nekaj poročevalcev v senci, ki bodo imeli potem drug sestanek. Pravkar sem se pogovarjal z gospod Valero, ona mora kasneje na drug sestanek, bi bila pa rada na predstavitvi te točke, ko bomo govorili o vizumskem zakoniku. Torej, ali lahko to obravnavamo sedaj? Če se vsi strinjate, potem lahko to storimo na tak način, izkoristimo čas. Najlepša hvala. Hvala, Fernando, za ta predlog. To je gotovo odlična ideja. Se upravičujem tistim, ki se želeli na kavo. Tudi sam sem si želel kavo in odmor, priznam, ampak namesto tega bomo pravili svoje delo in bomo Eh, spregovorili o točki, ki zadeva vizumski zakonik Unije, prenovitev, torej točka 4, pravi predsedujoči. Čisto na kratko. 16. marca smo glasovali o tem poročilu in poročevalcu dali mandat, da začne pogajanja z komisijo in svetom. Začela so se pogajanja z nizozemskim predsedstvom in se nadaljujejo sedaj z slovaškim predsedstvom. Besedo bi dal poročevalcu, potem pa tudi eh, drugim članom, ki želijo spregovoriti. Juan Fernando, izvoli. Thank you, chair. Thank you for your understanding. Hvala predsedujoči, hvala za razumevanje in hvala tudi vsem kolegom, ki eh, mi dovolijo, da nakratko predstavim stanje kot vsi veste, gre za pomemben dosije, pomembno zakonodajo in to je zelo dobra priložnost, da prenovimo vizumski zakonik. Prenovili bomo predvsem zadevne člene, ki so povezani z Lizbonskim sporozumom in PDV potrebujemo skupno vizumsko politiko, skupen vizumski zakonik. Enako kot eh, potrebujemo enotno upravljanje zunanih meja šengenskega območja. Na tak način lahko zagotovimo prosti pretok ljudi, tudi državljanov tretjih držav, ki vstopajo na ozemlje Evropske unije. Na pobudo komisije smo tukaj ugotovili, da prihaja do nekaj težav. Namreč svet nima politične volje za to, da bi pripravil kakršne koli spremembe. Niso pripravljeni na kompromis z Evropskim parlamentom, torej niso pripravljeni na kompromis z nami, z odborom Libe. To pomankanje politične volje pomankanje volje za kompromis smo opazili v različnih pogovorih za svetom. Imeli smo kar nekaj sestankov v okviru trialoga. Včeraj smo imeli naprimer sestanek z uh, slovaškim predsedstvom, tam je bil tudi Matijas Rute iz uh, komisije in pregledali smo celoten dokument. Uh, kaj pomeni to. Pregledali smo vprašanje humanitarnih vizumov, potem smo nadaljevali z razpravo o splošnem sodelovanju z državami, ki so pripravljene na eh, postopek ponovnega vračanja. In na to smo nadaljevali z razpravo o delegiranih in izvedbenih aktih, kar se tiče vizumov na letališču, praktičnih eh, ureditvah in tako naprej. Potem smo govorili o obvezni predstavitvi in tako naprej. In za konec eh, smo začeli razpravo glede eh, mehanizma za vizume za večkratni vstop. Na nobenem od teh poglavi nismo videli napredka. Nikjer ni bilo pripravljenosti ali volje strani sveta, da se vsaj malo premaknejo proti nam. Mi smo pripravljeni na kompromis, pri vsakem poglavju smo pokazali, da smo pripravljeni odstopiti od izvirnega stališča, ki ga je predstavil poročevalec za soporočevalci. Torej, pripravljeni smo pustiti, popustiti pri stališču odbora Libe in se približati stališču sveta. Ampak z njihove strani, strani sveta, ni bilo niti enega signala, da so oni pripravljeni na kompromis. Če se bo to zgodilo, oziroma če bi bil to edini primer, še ne bi bilo tako hudo. Ampak obstaja veliko število dosjejev, kjer obstaja enak problem. Namreč zataknili so se v svetu, svet ni zmožen razumeti, da smo mi so zakonodajalci in da oni niso edini, ki lahko odločajo tukaj, da nimajo okvirnih uh, sklepov, tako kot je bilo včasih. Po, po Lizbonskem sporazumu smo mi so zakonodajalci in. Smo ključni akter pri pripravi zakonodaje, ampak to se ne dogaja, ker oni niso pripravljeni popuščati. Nekaj bi dodal, tako da boste razumeli, kako resna je ta situacija. Ne gre samo za humanitarne vizume, to ni edino. Mi kot parlament imamo pravico, da tukaj ustrajamo pri humanitarnih vizumih. Zakaj? Imeli smo veliko javnih predstavitev, kjer eh, so nas obiskali nevladne organizacije, pravniki na tem področju, predstavniki civilne družbe, ki jih to vprašanje zadeva, strokovnjaki, različne osebe, ki, se, ki jih skrbi ta humanitarna kriza, v kateri se je znašla Evropska unija, mi rečemo kriza beguncev. Kakorkoli že, svet eh, ni v zagati samo zaradi teh humanitarnih vizumov. Ne, tudi na drugih področjih ne želijo popuščati. Tudi pri vračanju, tudi pri de delegiranih in vezbenih aktih, tudi pri obveznem eh, predstavljanju. To bi namreč eh, izboljšalo uh, izdajanje vizumov. Tudi o opredelitvi bližnjih sorodnikov ne želijo popuščati. Uh, svet eh, ne sodeluje in v tem primeru zakonodaje pač ne bo. Namreč svet očitno ne razume, da če želijo sprejeti to zakonodajo, potrebujejo nas. Namreč eh, mi moramo biti vključeni v zakonodajni postopek. Dokler tega ne bodo razumeli, ne samo v tem primeru, ampak v celi seriji pomembnih zakonodajnih dosjejev. Tukaj govorimo tudi o pregledu šengenskega zakonita, zakonika o svežnju za eh, azil in tako naprej. Dokler svet tega ne bo razumel, ne bomo imeli nove zakonodaje in na koncu mandata bomo imeli pravo katastrofo. Svet mora to skrbeti. Zakaj? Zato, ker eh, pred nami izginja celotna eh, evropska ideja. Hvala. Najlepša hvala, bodili zvoli. Hvala, želela sem podpreti poročevalca, namreč eh, tudi jaz sem enakega mnenja. Od sveta nismo dobili nobenega odziva. In to ni edini primer. Enako je pri trialogu o mehanizmu za odlog. Namreč tudi tam svet ne popušča, ni pripravljen na kompromise in tako naprej. Svet pravi, da že imajo nacionalne vizume in da lahko uporabimo ta sistem, ampak ta sistem ne deluje. Glede na to, da vemo, da to ne deluje in da države tega ne uporabljajo, potem moramo to spremeniti. Torej, podpreti sem želela poročevalca. Na sestankih trialogov je zelo pomembno, da smo mi enotni, da močno nastopimo in tako naprej. Ampak kot rečeno, svet eh, si nas ne želi, želi, da mi ne bi bili na te, teh sestankih, da bi bili samo tiho, ampak svet mora razumeti, da smo mi so zakonodajalci in to sem želel dodati. EPP, e Hvala lepa, gospod Becker, za ELS. Uh, eh, danke, Herr Vorsitzender. Najlepša hvala, predsedujoči. Rad bi povedal to, kar sem že večkrat omenil tudi v osebnih pogovorih. Do današnjega dne nisem slišal nobene intervencije glede tega, da v trialogu nas predstavlja samo poročevalec. Jasno je, da moramo biti vsi enotni glede našega stališča odbora Libe. Ampak situacijo v trialogu razumem popolnoma drugače kot poročevalec. Res je, svet ni pripravljen na to, da bi sprejel humanitarne vizume v trenutni obliki. Vsaj ne torej v obliki, kot je trenutno zapisana v stališču našega odbora. Ampak to se mi zdi razumljivo. Svet namreč upravičeno argumentira nekaj, kar smo tudi mi že večkrat povedali, ampak v trialogu potem nismo omenjali več tega. Namreč ureditev humanitarnega vizuma ni povezana z novo prenovitvijo vizumskega zakonika. Vizumski zakonik se namreč ukvarja predvsem z poslovneži, turisti in umetniki. To je pa tudi edino področje, kjer eh, nam svet res močno nasprotuje. Pri drugih točkih, točkah svet eh, ne zanika naših stališč, ampak eh, je to samo njihova strategija pogajanj. Vsi, ki so že kdaj sodelovali pri trialogih, vedo, da je to pač taktika pogajanj. Želijo si kompromisa pri ključni točki in zato ne popuščajo drugot. Mislim, da je pri drugih vprašanjih kompromis vsekakor možen. Kar se tiče bližnjih sorodnikov, to je naprimer eden izmed aspektov, ki je zelo dobro opredeljen v temeljnih pravicah. Tam je zapisano, kdo so bližnji sorodniki in eh, ti ne vključujejo starih staršev oziroma vnukov. Kompromis je torej, po mojem, možen in eh, mislim, da moramo nasprotovati temu, da bi mi bili tisti, ki prekinemo pogajanja. Kar se tiče humanitarnega vizuma, mislim, da je tukaj zelo pomembno, da, tudi, da smo tudi mi pripravljeni na to, kar poročevalec želi od sveta. Mi moramo dati jasen signal za humanitarni vizum. Svet, komisija in parlament se morajo zavezati k temu, da bodo pri naslednjem zakonodajnem aktu to vključili. In sicer, ko se bo šlo za, zakon, za zakonodajni akt o um, vizumih oziroma o preseljevanju. Mislim, da vizumskega zakonika ne smemo zlorabljati zato, da bi to umeščali, ker v tem primeru bomo škodili osebam, ki jim je vizumski zakonik namenjen. Govorim o poslovnežih, turistih in umetnikih iz tretjih držav. Ni pravično, da sedaj zavrnemo vizumski zakonik samo zaradi tega, ker eh, je svet pač taktično malce trmest. Mislim, da lahko to rešimo, ampak eh, kot že rečeno, poročevalec je pri pogajanjih zelo spreten, tako da sem prepričan, da bomo to uspešno uredili, ne smemo pa biti preveč trmasti pri tem enem vprašanju. Hvala lepa in za konec, Cecilija Viktrom, izvolite. Najlepša hvala, ja, čisto kratek komentar. Žerard Depre je naš poročevalec v senci, ampak danes ga ni tukaj. Prosim jo je, da povem, da podpira poročevalca v celoti in se strinja z njim. Upa na najboljše rezultate. Tudi sama bi izkoristila to priložnost, da eh, podam enako mnenje eh, glede varnih držav poročilo Gion. Tudi tukaj kolega podpira poročilo. Ja, ker smo spremenili vrstni red, tukaj ni komisije in predsedstva, ampak mislim, da smo slišali dobre komentarje strani kolegov. Hvala, Fernando, da si uh, predlagal, da se tukaj zamenja vrstni red. Ne vem, ali imamo dve minuti dovolj, da imamo še uh, poročilo gospe Guillaume gledam poročevalko, mislite, da je to smiselno, da obravnavamo to sedaj pred glasovanjem? mikrofon govornice žal ne dela. Ali me zdaj slišite, gospod predsednik? Rekla sem, da bom naredila tako, kot eh, želite. Če želite, da glasujemo, bomo glasovali. Če želite, da sama spregovorimo o tej temi, bom to tudi storila just one minute to the vote, so. Samo eno minutko imamo, uh, zato mislim, da bodo morali vsi čakati na to. Torej, kaj se je zgodilo, če je bil kdo zmeden? Spraševali smo se, ali lahko pred glasovanjem sprejmemo, eh, razpravljamo šo, še o eni točki. Namreč eh, pred glasovanjem smo na hitro obravnavali četrto točko na dnevnem redu. Upam, da ste sedaj vsi razumeli, kaj se dogaja. Torej, kasneje bomo obravnavali točko gospe Gijom. Spoštovani kolegi, ko se boste posedli, bomo začeli z glasovanjem. Two quick votes and, uh, dve kratki glasovanji imamo in potrditev eh, koledarja. Torej, ko boste vsi pripravljeni, bomo začeli z glasovanjem. Tako ste vsi pripravljeni, lahko začnemo. Tomas, prepričan sem, da si ti pripravljen, upam pa, da so tudi drugi. Torej, če ste vsi pripravljeni, lahko kar začnemo z glasovanjem. Imamo elektronsko glasovanje, to je točka 12 na dnevnem redu, avtomatizirana izmenjava podatkov od DNK na danskem. Torej, bom še trenutek počakal, spoštovani kolegi, lahko uh, za trenutek prenehate. Okay, the vote is open. Torej, lahko glasujete. Has everyone voted? Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. I don't know who that was. I don't know whose report that was. It's very popular. Oh, it was another one. No, to je bilo zelo priljubljeno poročilo, pa še številka 13, avtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov na Danskem. Kar glasujemo, glasuj lahko glasujete. Ste vsi glasovali, potem je glasovanje zaključeno. Najlepša hvala. Tako, konec glasovanja. Tako, zdaj pa samo še točka 14, potreditev koledarja seje odbora Libe za leto 2017. Koordinatorji so potrdili osnutek koledarja, vsi tistega tudi prejeli, ga lahko sprejmemo. Da. Odlično, konec glasovanja. Kolegice, gremo na točko 15. Če vas ta točka ne zanima in ne nameravate ostati pri razpravi, prosim, da tiho zapustite dvorano. Ah, okay. Point... Pri točki 15 žal ni poročevalke, gospe Gomez verjetno je na poti, tako da gremo lahko. No ja, Gospa Gijom, se opravičujem, nastopil je vaš trenutek. Pravi kraj, pravi čas, točka tri, kolegice in kolegi. Gospa Gijom nam bo poročala o trialogu. Prosim vas, da tiho zapustite dvorano. Hvala. Torej, točka tri, vzpostavitev skupnega evropskega seznama varnih izvornih držav za namene skupnih postopkov za priznanje ali odozem mednarodne zaščite gre za predstavitev trenutnega stanja, kaj se dogaja v pogajanjih v okviru trialoga. Prvi trialog je potekal 13. septembra. Gospa Gijum nam bo povedala, kaj se je dogajalo s tem v zvezi v zadnjem obdobju. Silvi. Hvala lepa, gospod predsednik. Kot ste sami povedali, prvi trialog je potekal 13 septembra, 19. oktobra je predviden naslednji trialog, kot veste, smo zauzeli stališče v odboru Libe s tem v zvezi. 13. julija, ne, 7. julija smo zauzeli to stališče. Zdi se mi, da je besedilo kakovostno, Mislim, da smo predlog še dodatno poenotili, izboljšali smo metodologijo, ko gre za ocenjevanje tretjih držav, zadevnih tretjih držav. Imamo tudi mehanizem pregleda tega seznama, ki je veliko bolj fleksibilen in enostaven kot tisti do sedaj uveljavi. Tu gre za torej, vprašanja, ki so vizana na temeljne pravice. Sprožili smo pogajanja s svetom. Toliko glede časovnice, kar zadeva splošni kontekst, saj mi ni treba veliko razlagati s tem v zvezi. Verjetno veste, da pogajanja iz večjih razlogov o tem besedilu niso bila najbolj enostavna. Predlagani seznam držav namreč ni dovolj upošteval okoliščin v posameznih državah, potem je prišlo do določenih težav tudi pri sami opredelitvi pojmov, kaj je to varna tretja država, kako naj se zadeve ocenjujejo v kontekstu migracijske krize. Nažalost je prišlo do določenih težav tudi v samem zakonodajnem postopku. Komisija je podala predlog v zvezi s skupnim azilnim sistemom, ampak naj še enkrat povdarim, da še vedno nismo ocenili učinka zadnjega zakonodajnega okvira iz leta 2013. To se nam zdi zelo pomembno, namreč potrebujemo oceno same vsebine, pa tudi metodologije dela. Namreč veliko smo, smo se usklajevali, še se bomo morali usklajevati o posameznih besedilih, ker želimo pri tem prečnem vprašanju ohraniti koherenten pristop. Tudi sam koncept evropskega seznama varnih izvornih držav je nekoliko sporen. Namreč komisija v svojih predlogih omenja ta koncept. Seveda sem se pogovarjala tudi s kolegico Lauro Ferraro s tem v zvezi. Gre seveda za postopek, kot je opredeljen v uredbi. Določbe, ki se nahajajo v uredbi, ki se nanaša na skupni evropski seznam, bodo morale v celoti biti vključene tudi v uredbo o postopku, ki jo bomo še sprejeli. Tako da moramo zagotovo spoštovati tudi stališča, ki smo jih sprejeli s tem v zvezi. Glede same osebine in glede rezultatov z prvega trialoga. Ko sem se pogovarjala s kolegi, vidim, da obstaja kar nekaj pomislekov, namreč svetom nimamo enakega stališča glede določenih točk. Mi smo ukinili nacionalni seznam varnih držav, ker smo želeli dati prednost evropskemu seznamu. Svet tej zamisli ne samo, da ni naklonjen, temveč odločno nasprotuje, zahteva, da naj evropski seznami, nacionalni seznami varnih držav so obstajajo. Mislim, da je to v nasprotju z našo željo po poenostavitvi in poenotenju splošnega postopka. Zdi se nam celo, da bi se lahko razlike tekom daljšega obdobja še poslabšale. Govorimo tudi o temeljnih pravicah. Mi smo, kot rečeno, okrepili kar nekaj pravic, predvsem preko možnosti ukinitve izvajanja postopkov pritožb, zlasti, če gre za mladoletnike in mladoletnike brez spremstva. Težko bomo ta evropski seznam ločili od drugih vprašanj, naprimer, kaj se dogaja z prošnjami, ki jih vlagajo državljani tretjih držav. Mi smo želeli posebno vlogo dati tudi drugim organizacijam, naprimer UNHCR-u, pomembnim mednarodnim nevladnim organizacijam, ko bomo torej oblikovali ta seznam. Mi želimo vseeno vključiti določene varovalke, želimo si, da bi pri pripravi tega seznama sodelovali tudi tisti akteri, ki imajo nekoliko več izkušenj s temi vprašanji. Ugotavljamo tudi, da svet na nek način želi zaobiti določena vprašanja, predvsem, ko gre za to besedilo o skupnem evropskem seznamu, želi svet vse te določbe predstaviti v uredbo o skupnem azilnem postopku. Poleg tega komisija želi, da se vse skupaj čim hitreje sprejme. Iskreno rečeno, razprave s poročevalci v senci so seveda v teku. Žerar Depre je zauzel stališče, kot veste. Nihče ne želi, da bi si še naprej podali ta vroč krompirček, glede na to, da uredba o evropskem seznamu varnih držav še vedno ni zaključena. V strategiji še vedno nismo zadovoljni s tem, kar se dogaja na področju poenotenja temeljnih pravic. mislim, da bomo z oduzemom vseh teh elementov, ki sem jih naštela, popolnoma razvodeneli to besedilo, ki ga parlament nikakor ne bo mogel podpreti. V vsakem primeru se bodo pogovori nadaljevali. Zagotovo ne bodo enostavni, ampak to je pač del igre. Mi bomo v vsakem primeru branili stališče parlamenta. Hvala. Much, Hvala lepa, Silvi, zelo celovita predstavitev. Bi želel morda kdo besedo v zvezi z tem kratkim poročilom, v zvezi s trialogom? Če ne, hvala lepa Silvi, da si poročala o tem, kaj se dogaja z azilnim svežnjem. Gospe Gomeš še vedno ni v dvorani. Hvala lepa, da ste toliko fleksibilni in da ste predstavili to točko v tem trenutku. Kolegice in kolege, kot rečeno, gospe Gomeš še vedno ni v dvorani, tako da ne moremo obravnavati točke 15. Samo malo, da preverim, kaj še imamo na dnevnem redu. Morda gremo lahko na točko 5. Gre za zaščito finančnih interesov unije. Gospa Kiniči, če se ne motim. Tomas in tudi ostali so tu. Kolegice in kolegi, se strinjate, stalno spreminjam ta dnevni red, tako da me samo zanima, če se vsi strinjate s tem, gospa Holmajer. Ja, imam eno vprašanje. Kolegica Činič je namreč jutri eh, ne bo tukaj. Če imamo dovolj časa, bi lahko morda temo o terorizmu obravnavali danes. Imamo kratko poročilo o trenutnem stanju. V tem primeru bi kolegica Činič lahko sodelovala pri tej temi, jutri pa je ne bo, torej če je to možno. Odlična zamisel. Še enkrat, če se odbor seveda strinja, da ponovno spremenimo dnevni red. Dobro, če se strinjate, hvala lepa, da ste vsi tako fleksibilni, to nam je dejansko veliko pomoč. Katerina, želiš najprej predstaviti to točko in potem še točko v zvezi s terorizmom. Se strinjate vsi? Dobro, odlično, hvala lepa, Klod. Hvala lepa tudi Moniki. Mislim, da bomo zahvaljujoč tvojemu predlogu lahko istočasno obravnavali to vprašanje in tudi vprašanje, ki je vezano na direktivo o boju proti terorizmu. Kar zadeva mnenje, ki ga pripravljamo v zvezi z zaščito finančnih interesov Evropske unije boja proti goljufijam, lahko povem, da govorimo, kot rečeno, o zaščiti finančnih interesov Evropske unije in o boju proti goljufijam, vendar še vedno nimamo letnega poročila o stanju ta, to poročilo naj bi bilo predstavljeno v začetku prihodnjega leta. Zagotovo bi podatki iz tega poročila ponudili širšo, bolj celovito sliko, na tak način bi tudi mi bolje razumeli samo razširjenost tega pojava, tako bi lahko tudi bolj konkretno in poglobljeno razmislili o posameznih vprašanjih. Zavedati se moramo tudi, kakšen vpliv imajo zakonodajni ukrepi, ki smo jih sprejeli, pa tudi ukrepi, tako tisti na evropski kot na nacionalni ravni. Dejstvo pa je, da je pojav goljufi še kako razširjen in sicer ga najdemo žal v vseh državah članicah. Nekje tisoč milijard evrov letno naj bi izgubili zaradi goljufi, takšne so ocene. Poleg tega prihaja do zelo visokih gospodarskih in socialnih posledic zaradi tega. V zadnjem obdobju smo sprejeli kar nekaj zakonodajnih predlogov in tudi priporočil, ko gre za boj proti goljofijam in za zaščito interesov, finančnih interesov Evropske unije. Ukrepamo ne zgolj na nacionalni ravni, temveč tudi na evropski ravni. To je zelo pomembno. Je pa res, da ugotavljamo, da se nažalost ta pojav še naprej pojavlja mislim, da bi morali storiti več za to, da zaščitimo interese državljanov, predvsem, ko gre seveda za uporabo javnih sredstev na evropski ravni. Bolje bi morali spremljati vse te postopke. Poleg tega je prehod od goljufije do korupcije zelo kratek. Pogosto se namreč korupcija financira s pomočjo dejavnosti organiziranega kriminala in tudi terorizma. Mislim, da so to referenčne točke, ki bi jih morali še enkrat povdariti. Namreč, da gre za kompleksen pojav, gre za pojav, pri katerem bi morali zagotovo poseči in najti odgovor. Ustrajati moramo na ukrepih boja proti goljufijam. V mislih imam predvsem instrument Evropskega toživstva, potem direktiva o zaščiti finančnih interesov. Oba instrumenta imata velik potencial za zajezitev tega pojava. Prejšnji teden smo na plenarnem zasedanju v razpravi na to tematiko vsi povdarili, da potrebujemo dodatne ukrepe, čim hitreje moramo zaključiti pogajanja o teh dveh pomembnih instrumentih. Še par sklepnih misli v besedilo določenih zadev nisem mogla vključiti iz tehničnih razlogov, namreč besedilo je znakovno omejeno. Vseeno pa se mi zdi izjemno pomembno, da opredelimo tudi ulogo informatorjev oziroma žvižgačev v boju proti goljufijam in ko govorimo o zaščiti finančnih interesov Evropske unije. To je vprašanje o katerem govorimo tudi v okviru odbora za proračun, katerega članica sem. Zelo pomembno se mi zdi, da bi komisija predstavila direktivo s tem v zvezi, kot je parlament večkrat že zahteval. Mislim, da bi lahko posamezni žvižgači lahko znatno prispevali k boju proti goljufijam in k zaščiti finančnih interesov Evropske unije. Če zaključim, Tudi sama bom uložila nekaj predlogov sprememb s tem v zvezi in upam, da jih boste podprli pri tem mojem poročilu. Hvala. Much, uh, and... Hvala lepa, Katerina. Tomas je poročevalec v senci skupine LS. Hvala lepa, Katerina, za ta uvod. Sam bom z veseljem sodeloval pri tem poročilu. Namreč sam te izjemno spoštujem tudi zaradi tega, kar si že dosegla na tem področju. Veliko si naredila na področju boja proti goljufijam in na področju boja proti razno raznim mafijskim združbam. Zaščita finančnih interesov je vsaj zame ključna tematika. Nekatere države članice se sicer upirajo, nekoliko oklevajo, ne želijo vedno dati tej tematiki zadostne mere pozornosti ali pa prednosti. Naš odbor je v zadnjih dveh letih vseeno uspel doseči kar nekaj dobrih rezultatov na tem področju. V poročilu bo verjetno pisalo tudi to, da Evropska unija še ni dosegla v zadnjem letu kakršnega koli omembe vrednega napredka. Verjetno zato, ker nimamo ustreznega okvira za boj proti goljofijam, pranju denarja, korupciji ali drugim tovrstnim dejanjem. Trenutni instrumenti so pač neučinkoviti, ne zadoščajo za to, da bi lahko zagotovili kakršno koli raven zaščite finančnih interesov Unije. Direktiva o finančnih interesih Unije je zastala v svetu tudi zaradi nasprotovanja držav članic. Ta direktiva PIF bi nam omogočila, da bi se proti goljofijam borili bolj učinkovito, sočasno pa bi tudi predvsej okrepila sodelovanje med številnimi državami članicami. Direktiva PIF naj bi predstavljala stebr boja proti goljufijam. Naprimer, pomembne so zlasti goljufije v kontekstu DDV-ja. Vsak teden v medijih lahko preberemo cel kup zgodb o preiskavah, o aretacijah goljufov, v državah članicah. To zgolj kaže na to, da bi morali tudi DDV zajeti v področju uporabe direktive PIF. Goljufije na področju DDV-ja so pogosto vezane tudi na druge kriminalne dejavnosti. V interesu Evropske unije pa tudi držav članic je, da se seveda proti tovrstnim goljufijem borijo. Katarina je pozabila omeniti še eno vprašanje, za katerega se mi zdi, da bi ga bilo vredno bolj povdariti. Direktivo PIF moramo sprejeti in začeti izvajati v najkrajšem možnem času. Številne države članice se trenutno soočajo z velikimi proračunskimi primankljaji. V tem trenutku ni nikogar, ki bi lahko dejansko izračunal, koliko denarje bodo države izgubile zaradi tega, ker se enostavno proti goljufijam in drugim sorodnim nezakonitim dejavnostim ne borimo skupaj. Direktiva PIF bi zato lahko bila tisti ključni instrument za boj proti to vrstnim dejavnostim. Hvala. Hvala. Tomas Juan Fernando želi besedo, če se ne motim. Hvala lepa. Nikakor ne bi želel izpustiti priložnosti, da se oglasim v zvezi s temi nerešenimi vprašanji. Uh, zadeve so blokirane v svetu, med drugim tudi direktiva PIF, torej direktiva o zaščiti finančnih interesov je naletela na oviro v svetu in zadeva je sedaj tam blokirana. Svet očitno ne razume, kakšna je naša vloga so zakonodajalca. Svet očitno ne razume, kako pomembno je, da je tudi Evropski parlament so zakonodajalec polnopravni so zakonodajale, tudi ko gre za sprejemanje kazensko-pravne zakonodaje. V tem konkretnem primeru bi rad izpostavil tudi vprašanje DDV-ja. Evropsko sodišče je podalo sodbo v primeru Teriko in nobenega dvoma ni, da je DDV ključnega pomena tudi za sam proračun Evropske unije. Seveda je to pomembno tudi z davčnega vidika za države članice, ampak vse skupaj vpliva tudi na sam proračunski postopek v Evropski uniji. Delež DDV-ja je pri tem ključnega pomena. DDV prav tako potrebujemo za financiranje evropskih politik, zato bi morali poskrbeti za odpravo goljufi na tem področju, ki znesejo več milijard letno. Ampak še enkrat, tisto, kar sem želel izpostaviti, je, da Svet ne kaže nobene volje ali pripravljenosti na kompromise z Evropskim parlamentom, ko gre za to vrstna vprašanja. To so zakonodajni akti, s katerimi naj bi uresničili cilje, ki so opredeljeni v pogodbi o delovanju Evropske unije, zlasti na področju PNZ. Ne zgolj direktiva PIF, ne zgolj vizumski zakonik, temveč tudi številni drugi dosjeji pri katerih se ne sprejema politika, ne sprejemajo se zakoni prav zaradi sveta. Svet je tisti manjkajoči člen v tem res klavrnem stanju v Uniji. Hvala. Hvala, Juan Fernando. Hvala lepa, Katerina. Mislim, da ni bolj primerne osebe za pripravo tega mnenja kot si ti. Hvala lepa kolegicam in kolegom za vse te pripombe. Rok za ložitev predlogov sprememb je 25. oktober. Z dovoljenjem kolegov bi lahko šli na točko 27, ki je bila sicer predvidena za jutri ob 12. uri in 15 minut. Gre za poročilo o trialogu, boj proti terorizmu in nadomestitev okvirnega sklepa sveta 2002-475 o boju proti terorizmu. Z dovoljenjem odbora bomo to točko obravnavali zdaj. Poročevalko gospo Holmajer pa bom prosil, da zadevo predstavi. Monika. Najlepša hvala, predsedujoči, hvala za to fleksibilnost, da smo lahko na hitro spremenili dnevni red oziroma vrstni red stvari. Pogovori z svetom in komisijo potekajo relativno harmonično, in mirno. Svet je že uh, sprejel določene stališča parlamenta, predvsem, ko zadeva naprimer vprašanje tega, kako se obravnava propagando, naprimer tukaj pravica do izražanja mnenja, pravica do svobode govora ni eh, prva prioriteta, to je potrebno tako obravnavati. Potem smo se tudi pri drugih točkah uspeli približati in zbližati naša stališča, naprimer, kar se tiče usposabljanja, rekrutiranja in spletnih strani. Svet je imel tukaj podobno stališče, da moramo biti razumni in spremeniti določene zadeve. Kar se tiče žrtev, smo tudi dosegli nekaj napredka tako da bodo države članice se zauzemale za koordinacijske centre. V primeru, da torej pride do napada, potem ne razmišljajo samo o napadalcih, ampak je možno tudi potencijalnim žrtvam čim prej pomagati. Svet se je tukaj eh, strinjal z nami, da je potrebno obravnavati temo tega, kako se uh, oskrbi pacijente. Namreč eh, do sedaj je bilo težavno vprašanje, kaj se zgodi, če nekdo nima urejenega zdravstvenega zavarovanja, potem pa se nekaj takšnega zgodi. Nujno je, da se zagotovi tako osnovna obravnava pacijenta, kot tudi nadaljna zdravstvena oskrba. Tudi psihološka in psihiatrična oskrba žrtev je tukaj vključena v ta predlog, seveda v skladu z eh, zdravstvenim zavarovanjem v lastni državi. Kar se tiče koordinacijskega centra, tudi tukaj smo storili napredek, eh, namreč svet je pripravljen na to, da v pravnih vprašanjih spremeni svoje stališče, kar se tiče kazenskega postopka, pa tudi kar se tiče vprašanj o nadomestitvi škode in očkodin. Kar se tiče informacij, informiranja bližnjih ter sorodnikov, tukaj v Belgiji namreč je bil velik problem, da so bili svojci negotovi, da niso vedeli, v kateri bolnici leži kdo od njihovih bližnjih in tako naprej. Svet pa še vedno ustraja pri tem, da se ne strinja s tem, da je potrebno za vsako žrtev dati na voljo lastnega odvetnika. Tukaj svet ustraja, da se s tem ne strinjajo. Dve ali tri države članice imajo takšno ureditev, druge države pa temu popolnoma nasprotujejo. Torej, zdi se mi, da bo svet pri tej točki ustrajal, Po drugi strani pa tudi obstaja drug, obstajajo druge kritične točke, kjer pa se svet eh, prilagaja in postaja bolj pripravljen na kompromise. Upam, da bomo v naslednjih dveh ali treh sestankih prišli do solidnega kompromisa, v katerem se bodo odražala naša stališča in bo tudi svet zadovoljen za predlogom. Komisiji se najlepše zahvaljujem, zato ker eh, so zelo konstruktiven partner v pogajanjih in so pripravljeni na kompromise, tako da se jim res eh, lepo zahvaljujem za to vlogo posrednika. Hvala. Okay, Najlepša hvala, Monika. Katarina Kiničiniči pa je pročevalka v senci za skupino SD. Hvala lepa, Klot, hvala lepa tudi Moniki, ki je predstavila delo, ki smo ga opravljali na tem področju do včeraj. V okviru trialoga je bilo vzdušje zelo dobro, vsi so bili pripravljeni na pogovore, vsi so bili dokaj odprti. Storili smo tudi določene korake v smeri približevanja stališč. Kot libe smo na trialogu predstavili svoje stališče. Mislim, da nam bo uspelo doseči kompromis, takoj ko bomo dokončno opravili delo pri nekaterih odprtih vprašanjih. Kot rečeno, obstaja težavna kompleksna tematika, predvsem gre za nudenje podpore žrtvam. Centri za usklajevanje, centri za podporo so tisti, ki so pomembni v tem kontekstu, kajti ti centri tudi ponujajo podporo žrtvam. Vendar smo včeraj na sestanku rekli, da bi morali doseči še veliko več. Včeraj sem tudi povedala, da so žrtve terorističnih dejanj bolj kot katere koli druge žrtve, nedolžne žrtve. Teroristični napadi so namreč izvršeni zopr državo državljani pa so žal tisti, ki plačajo za kaznivo dejanje, ki se pravzaprav izvrši zopr državo. Zato bi morala država v vsakem primeru ponuditi žrtvam vso možno podporo. Najbolj problematično pa je seveda vprašanje nudenje podpore, zlasti v pravnem kontekstu. Zato, ker pri tem seveda nastanejo določeni stroški oziroma izdatki. Moniko sem že prosila naj ustraja na tem, da se najde ustrezna rešitev, ki bo tudi v tem kontekstu ponudila podporo in pravno pomoč žrtvam terorizma. Vem, da obstaja še nekaj bolj problematičnih vprašanj, ampak delo, ki smo ga upravili preko trialoga, bo zagotovo privedlo do dobrih kompromisnih predlogov, ki jih bomo, mislim, da lahko vsi sprejeli. Tudi sama bi se rada zahvalila komisiji, tudi predlog komisije je seveda pomemben, če želimo doseči ustrezno ravnotežje. Naš cilj je, da sprejmemo to direktivo, ker je res izjemno pomembna. Po mojem mnenju bi predvsem morali v najkrajšem možnem času zadeve zaključiti. Hvala. Hvala lepa. Gospa Jimenez Beseril. <clears throat> Najlepša hvala. Hvala lepa, predsednik. Predvsem bi se rada zahvalila poročevalki Moniki Holmajer za delo, ki ga je opravila pri pripravi tega izjemno pomembnega poročila. Čas je namreč, da nadomestimo okvirni sklep sveta, ki govori o boju proti terorizmu. Vsi vemo, da je ta sklep precej zastarel, glede na to, da se pojavljajo nove oblike terorizma, da obstaja tudi radikalizacija, naprimer preko interneta, potem je tu še cel, ki cel kup razno raznih gibanj teroristov. Naloga zagotovo ni enostavna, namreč terorizem vsebuje tudi politično, močno politično komponento, včasih tudi ideološko komponento. Zato vam res želim veliko uspeha pri tem delu. Pomembno je, da v direktivi zajamemo vse te elemente. Čestitke kolegici Moniki in kolegici Kiniči. Hvala lepa, da se zauzemate za žrtve, za zaščito žrtev. Kot ste rekli, gre za žrtve države na nek način, zato ker je teroristični napad običajno izvršen na državo in na celotno družbo. Vsak se lahko s tem identificira, kaj ti vse nas lahko deleti teroristični napad. Strinjam se tudi s tem, kar je povedala Monika v zvezi z centrom za usklajevanje. V Libe smo že prosili, da se zagotovijo ustrezna proračunska sredstva v ta namen. Imam pa določene skrbi, ki ste jih že sami izpostavili, vendar bi jih rada tudi sama javno izrazila. Če sem prav razumela, ne želijo v normativni del besedila vključiti opredelitve žrtve terorizma. To me preseneča. Namreč svet pravi, da je direktiva o žrtvah kaznivih dejanj tista, ki opredeljuje ta pojem. Ampak direktiva o žrtvah kaznivih dejanj se lahko nanaša na žrtve katerega koli kaznivega dejanja. Tudi če bi naprimer nekdo na ulici iztrga iz rok torbico ali jakno ali karkoli že. Tu pa govorimo o žrtvah terorističnih dejanj, zato bi morali to opredeliti v normativnem delu besedila, ne zgolj v vodnih izjavah, kot to nekateri zahtevajo. Kar zadeva pravno pomoč, kot je rekla Monika, zelo težko bo uveljaviti ta predlog, ampak vseeno se mi zdi to zelo pomembno. Če se spomnite, kaj se je zgodilo v Bataklanu, sama sem bila v stiku z materjo mladega fanta, ki je umrl v tem napadu in takrat je rekla, tisto, kar potrebuješ, je odvetnik, zato ker ne veš, kakšni so zakoni v Parizu. V Španiji imamo sicer veliko izkušenj z nudenjem pomoči žrtvam zaradi ete, ampak v drugih državah imajo manj izkušenj. Prvi korak je seveda, da zagotoviš žrtvam ustreznega pravnika oziroma odvetnika in zato bi se morali bolj zauzemati za nudene pravne pomoči. Hvala. Thank you. Thank you, Hvala, Teresa. Gospa Makovej, se želite javiti glede te teme? Izvolite. Hvala. V zvezi s tem bi rada spregovorila, ker sem tudi poročevalka v senci skupine IKR. E Moniki bi rada eh, čestitala prav tako vsem drugim, ki eh, so trdo delali pri tem doseju. Trialog dobro napreduje, vse skupaj poteka na zelo modern način. In rada bi se navezala tudi na centre za usklajevanje v državah članicah. Mislim, da so ti zelo pomembni če pride do terorističnega napada, potem ljudje vedeti, da obstaja samo en center, en kraj, ki koordinira vse, kar se dogaja. To zadeva tudi eh, prihodno pomoč za določene eh, žrtve, ki preživijo, ampak potem potrebujejo zdravniško pomoč, psihološko pomoč in tako naprej. In dobro je, da se vse koordinira na istem mestu v določeni državi članici. Mm, potem pa ti centri lahko tudi sodelujejo. No, kar se tiče pravne pomoči, o tem smo imeli razpravo včeraj. Imamo direktivo o pravni pomoči. In v vsaki državi obstaja sistem pravne pomoči, tako da tukaj ne vidim potrebe, da se to vključi v besedilo. Imamo sisteme za pravno pomoč v državah članicah in tisti, ki bodo šli eh, v sodbo, bodo to uporabili, to pravno pomoč. Vsaka država, kjer se zgodi teroristični napad, bo gotovo želela. Eh, tudi zagotoviti nadomestila za žrtve in ne predstavljam si dolgih sodnih postopkov eh, ali pa tega, da bi država zavrnila eh, nadomestila in kompenzacije. To sem želela povedati v zvezi s to točko. Na koncu pa bi rada povedala še to, da moramo ta dosje zaključiti čim prej. Isto velja za vse eh, dosije na področju varnosti in tukaj bi morali eh, na svet gledati ne kot na neko stran, ki je proti nam, ne bi se smeli boriti z njimi, ampak eh, bi morali vsi stopiti na isto stran, kajti vsi se zauzemamo za interes naših državljanov in žrtev. Hvala. 20. oktober bo eh, naslednji trialog, zdaj pa še gospa Holmajer za zaključek. Oprostite, gospa Holmajer, Kornelija, nisem te videl. Eh, izvoli besedo. Nisem videl, da bi dvignila kartico. Eh, si pa poročevalka v senci skupine GUE. Tako tiho tam sediš, da te sploh nisem videl. Izvoli. Ja, je klod. <laughs> Ein hier. <laughs> Okay, äh, ich will noch mal auf äh, ein paar Punkte zurückgehen. Das eine ist tatsächlich... Najlepša hvala, ja vrnila bi se na nekaj točk. Prvič, kar se tiče žrtev, to je res problematično. Navezuje se tudi na to, kar je povedala pročevalka v senci za SND. Namreč gre za posebne vrste žrtev in tukaj moramo jasno povedati, da glede na to, da toliko vlagamo v ukrepe zoper terorizem, moramo tudi tukaj uložiti nekaj sredstev. Razprava je malce kriptična na tem mestu. Zakaj? Vedno znova je tako, da imajo žrtve terorističnega dejanja enotnega odvetnika ali pa odvetnike, ki prihajajo iz iste odvetniške pisarne. In to je dobro, s tem ni nič narobe ampak žrtvam ne smemo oduzeti pravico, da se vseeno poiščejo drugega odvetnika. To je vprašanje, kjer se mi zdi, da si države članice ustvarjajo problem, kot da ne obstaja. Preveč se trudijo tukaj pri argumentaciji, namreč, če si želi neka žrtev poiskati odvetnika, lahko to stori. Večina bo to storila drugače in tudi to je v redu. Posegati v pravice žrtev nima smisla. Namreč za žrtve je to pomembno in to moramo spoštovati. Pa še nekaj. Vedno znova govorimo o kaznivih dejanjih, kaj je teroristično dejanje, kaj ni in tako naprej. No, tega vprašanja verjetno tukaj ne bomo rešili na tak način, da bi bili vsi zadovoljni, ampak dobro. Že na drugih mestih sem tukaj dovolj povedala. Vprašanje je, kaj je propaganda v povezavi z terorizmom in kaj ni. No, tukaj imamo veliko sivo območje, gre za večno vprašanje, o katerem smo že večkrat govorili. Če sedaj prejdem na pozitivne komentarje obstajajo dobre opredelitve, našli smo rešitve glede nekaterih stvari in eh, našli smo rešitev, s katero lahko dobro živimo. Poročevalki se najlepše zahvaljujem, zato ker eh, je v stiku z nami, razpravlja in upam, da bomo tudi v prihodnosti tako dobro sodelovali. Hvala. Okay, thanks, Hvala, Kornelija. Ja, zdaj pa Monika za zaključne besede. Najlepša hvala, predsedujoči. Rada bi se tudi sama zahvalila poročevalcem v senci. Namreč eh, vsi so prisotni na sestankih in eh, prav zato lahko poteka tako poglobljena razprava in na tak način bolje določimo naše stališča. Tri komentarje imam tukaj. Prvič, kar se tiče žrtev. Mislim, da je zelo pozitivno, da je svet pripravljen sprejeti najbolj širšo, najširšo opredelitev žrtev. Opredelitev žrtve je pomembna zaradi posledic, zaradi tega, kakšne eh, pravice in pravne zahteve potem ta oseba ima. In tukaj eh, so včasih vključena tudi, eh, tudi sorodniki žrtev in tako naprej svet pa si ne želi najti nekakšne hierarhije žrtev. Nočejo reči, da je naprimer žrtev terorizma večja žrtev kot pa žrtev posilstva. Naprimer. Katarina je tukaj že omenila, kako je s tem vprašanjem, da je napad zopr državo, ampak to so vseeno žrtve pravica do odvetnika je že sprejeta, vsaka oseba ima pravico do odvetnika. Edino, kar je, je, da želijo države članice omejiti finančna sredstva za pravno pomoč, namreč eh, želijo vključiti naprimer prak glede lastnih sredstev in tega mi ne podpiramo. Kar se tiče pravne pomoči, države spremejo to, da bi žrtve imele to pravico, glede na to, kako je to urejeno v njihovi državi. Ampak v nasprotju z direktivo o žrtvah bi pri tej pravni pomoči omogočili tudi določene očkodnine in to bo pravno prepoznano v tem besedilu. Tudi medicinska obravnava mora biti vključena v besedilo, torej brezplačna zdravstvena oskrba bo tukaj vključena v opredelitev. Vse to je že dogovorjeno, govorimo pa o eh, količini, o nekem pragu prihodkov. V, da, v primeru, da imajo ljudje manj prihodkov, bi potem država prevzela stroške za odvetnika. Kar se tiče propagande, Tukaj imamo tudi zelo strogo opredelitev. Namreč v pojasnilih je zapisano, da eh, ne smemo posegati v svobodo izražanja. Navedli smo tudi nekaj primerov. Tudi če je to kontraproduktivno, tudi če je eh, provokativna takšna svoboda izražanja, tega torej v to ne smemo posegati. Direktiva ne vključuje teh stvari, Samo dejanja, ki služijo pripravi na teroristični napad, biti, so lahko tukaj vključena. In tudi to mora biti dokazano. V besedilu je to jasno zapisano, tudi v eh, uvodnih opombah je to še potem specifično pojasnjeno. Gotovo so v svetu imeli podobne pomisleke glede tega, ali je to morda preveč naširoko zastavljeno in eh, o tem so se so razmišljali in se dogovorili. Sedaj imamo tudi posamezni pododstavek glede ponudnikov storitev, ki niso odgovorni za eh, propagando in tako naprej. To je sedaj vključeno v besedilo, ki smo ga nekako potrdili včeraj. Kaj to pomeni? Naredili smo že veliko korakov naprej, tudi svet se nam je približal, pri tem, ko smo poskušali pojasniti določene stvari. Ampak še enkrat najlepša hvala vsem eh, poročevalcem v senci, da so vedno tam in tako dobro razpravljajo. Much, uh, Monica. And, um... Hvala, Monika. Eh, s tem smo zaključili to točko na dnevnem redu. Hvala vsem za fleksibilnost. Zdaj pa se bomo lotili točko 6 do 10 eh, in sicer gre za obravnavo osnutka priporočila. v zvezi z različnimi sporazumi o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje. Gospod Gabriel, našo poročevalko, bom prosil, da nam eh, predstavi eh, te sporazume. Gre za sporazume med Evropsko unijo in Kiribatijem, Mikronezijo, Tuvalujem, Salomonovimi otoki, Maršalovimi otoki. Vidno, ko eh, vidim ta imena, Eh, v mislih odpotujem na te tople otoke. Tukaj gre zdaj za odpravo vizumske obveznosti in za recipročno ureditev za državljane teh držav in državljane EU, ko potujejo eh, na ozemlje eh, druge strani tega sporazuma in sicer za obdobje 90 dni, v katerem koli obdobju 180 dni. Evropski parlament je bil tukaj naprošen za soglasje. monsieur le président tout d'abord hvala gospod eh, predsednik danes vam z veseljem predstavljam pet poročil eh, v zvezi s sporazumi eh, z Solomonovimi otoki, Mikronezijo, Tovalujem, Maršalovimi otoki in Kiribatijem. Te države so bile prenesene na pozitivni se znam eh, eh, v okviru uredbe 539 skozi 2001. Komisija je vodila pogajanja, bilateralna pogajanja z vsako posamezno od teh držav. Eh, zdaj smo prišli do sporazumov o izuzemu vizumske obveznosti. Parlament se mora zdaj izraziti o sklenitvi teh sporazumov in rada bi spomnila, da postopek ne dovoljuje vlaganja predlogov sprememb, gre samo za to, da se sprejme ali pa zavrne usnutek poročila. Eh, s tem bomo eh, podali mnenje parlamenta eh, k sporazumom za vsako od teh posameznih petih držav. No, naj povem, kaj sem vključila v poročilo. Pri prvi državi ekonomska vrednost takega sporazuma oziroma pri vseh je bilo to pomembno. Tukaj gre za to, da bodo ti sporozumi prinesli ekonomske priložnosti tako za Evropsko unijo, kot tudi za te tretje države. Eh, povečali se bodo turistični tokovi, več bo potovanj tudi za vlagatelje in podjetnike. Eh, Izvedje vizumske obveznosti eh, podpira tudi dva ekonomska procesa, ki paralelno potekata. Gre za razvoj sektorja turizma na določenih teh, od teh otokov na Mikroneziji in na Kiribatiju. Gre pa tudi za gospodarsko partnerstvo oziroma sporozum o gospodarskem partnerstvu eh, s pacifiškimi državami. Eh, tukaj imamo eh, sporozum o gospodarskem partnerstvu, ki je pomemben za vzajemne koristi obeh strani. No, drugi pomemben element v mojih očeh je tudi politična in pa simbolna vrednost teh sporozumov. Ti sporozumi danes predstavljajo še en korak naprej. Gre za konkreten korak še en dosežek pri poglabljanju odnosov med Evropsko unijo in pacifiškimi državami, ki so članice AKP-ja. Tu je tudi dodatno sredstvo za intenzifikacijo političnega dialoga, ko gre naprimer za temeljne pravice, človekove pravice, podnebne spremembe in zaščito okolja. Na ta način se ustvarjajo tudi ekonomske priložnosti. V kontekstu teh sporazumov bomo imeli še eno priložnost več za uh, politični dialog z državami AKP o temah, ki so uh, uh, pomembne za Evropsko unijo, naprimer enakost med moškimi in ženskami. Ne smemo tudi pozabiti, uh, kakšna prednost je izvzem vizumske obveznosti za državljane, za turiste, pa tudi za tiste, ki obiskujejo svoje družine na teh območjih. In to bo omogočilo tudi okrepitev neposrednih stikov med državljani teh držav, s tem se okrepi tudi sporozum iz Kotonuja. V svojih poročilih eh, tudi povdarjam, da ni nobenih tvega na področju varnosti ali pa migracij za Evropsko unijo, eh, ko je šlo za eh, zavrnitve, za dodelitev vizuma, tukaj so bile stopne zelo nizke. Eh, poleg tega ni nobene nevarnosti. Dodajam eh, tudi to, da so te države podpisnice sporazuma iz Kotonuja in zato morajo spoštovati 13. člen, eh, ko gre za vračanje migrantov, ki so v nezakonitem položaju. Še na nekaj bi upozorila. Tudi ko bodo stopili v veljavo ti sporazumi, bo treba še vedno spoštovati kriterije, ki so zapisani v uredbi 539 skozi 2001. Tukaj imamo v mislih recipročnost in pa človekove pravice. E, treba je zagotoviti tudi enako obravnavo evropskih državljanov, ne glede na e, državljanstvo. S tem bomo ohranili našo verodostojnost. Pa na koncu e, naj ustrajam še na vlogo parlamenta pri sklepanju teh sporazumov. Mm, sporazumi o izvzemanju vizumske obveznosti Eh, eh, torej, da bi to storili eh, na nek začasen način, to ni primerno. In komisijo bom še naprej pozivala, naj pove, kakšne so možnosti v zvezi s tem, torej, da bi našli neke alternativne možnosti. Najprej bi se zahvalila kolegom, predvsem poročevalcem v senci za njihove prispevke. Eh, rada pa bi pozvala tudi k hitremu sprejetju vseh petih poročil. Hvala. Thank you very much, Mrs. Gabriel. Hvala, gospa Gabriel. Gospa Kujsminova, želite besedo? Izvolite. Vi ste poročevalka v senci v imenu skupine ALDE. Hvala, gospod predsednik. Najprej bi rada čestitala poročevalki, gospe Gabriel. Hvala za vaše delo pri tem dosjeju. Hvala tudi za poročila. No, kar se tiče mnenja skupine ALDE, bi rada povdarila, da brezvizumsko potovanje, ko so izpolnjene vse zahteve, Torej je brezvizumsko potovanje nekaj, kar koristi tako državljanom tretjih držav, kot tudi državljanom Evropske unije. Na ta način se namreč spodbuja dialog in pa vzajemno razumevanje. Rada bi še enkrat povdarila potrebo, da, Evropske, da Evropski parlament eh, tukaj vsi upoštevajo kot eh, so zakonodajalce in kot enakovrednega partnerja komisijo pozivam, naj zagotovi več informacij in to na vseh eh, stopnah pogajanj in sicer v zvezi s sporazumi o brezvizumskem potovanju. Na vseh stopnah torej eh, pogajanj eh, ne smejo nas preprosto postaviti pred dejstvo, ko so stvari že dogovorjene. 18. oktober je rok za vlaganje predlogov sprememb. We now move to Hvala, gospa Gabriel. Zdaj pa smo pri točki 17. Naj preverim. Toliko krat smo že spremenili dnevni red, da ne vem več, kje smo. 17. točka torej. So, colleagues, um, here we have a, again another presentation. Še Eno predstavitev bomo imeli, sicer gre za predstavitev trenutnega stanja tristranskih eh, pogajanj. Veliko zakonodaje se sprejema oziroma obravnava v tem odboru. Gospod Dias de Mera je odgovoren za to področje. Gre pa za seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanih meja imeti vizume in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve. Sprememba mehanizma zadržanja. 7. julija eh, smo glasovali o tem poročilu na izrednem zasedanju odbora Libe, dali smo mandat poročevalcu in pogajalske ekipi, da se lotijo pogajan eh, s svetom in komisijo, da se doseže sporozum v prvi obravnavi. Eh, veliko prizadevanj je bilo narejenih na tem področju. Prvo poročilo odbora Libe je bilo predstavljeno 31. avgusta. Besedo bo zdaj dobil gospod Jezdemera, da predstavi stanje stvari v zvezi s pogajanji. Izvolite besedo. Hvala, gospod predsednik. No, strinjam se s tem, kar ste povedali, pa še nekaj bi dodal k temu. Rad bi vas obvestil, v kakšnem položaju je zdaj poročilo, ki zadeva spremembo mehanizma zadržanja. Gre pa za uredbo 539 skozi 2001. Najprej bi se zahvalil vsem poročevalcem in poročevalkam v senci za podporo pri tako tehničnem in kompleksnem dosijeju. Tudi z političnega vidika je to zelo eh, zahteven dosij. Zahvaljujem se pa tudi sekretarjatu. Sekretarjat je bil zelo profesionalen, to moram povdariti. Nekaj datumov eh, bi podal za ilustracijo, da boste videli, eh, kakšna je pot tega dosijeja oziroma kakšna je časovnica. 26. Eh, maja sem dobil poročilo, 15. junija sem ga predstavil. Glasovali smo v odboru Libe, In takrat smo tudi dobili mandat 4. julija. 6. julija je bil že prvi trialog, prvi sestanek z veleposlanikom, predstavnikom Slovaške, je potekal 26. septembra. Od prvega trialoga do prvega srečanja e, z gospodom veleposlanikom je minilo 83 dni ti datumi kažejo, da parlament zelo intenzivno dela uh, na tem, da bi prišli do dogovora. Na strani sveta pa te prizadevnosti ne vidim. Mm, na nas so pritisnili in to eh, želim uh, poudariti. Še vedno pritiskajo na nas, to je prava beseda, z vsemi sredstvi uh, pritiskajo na nas, z vsemi civiliziranimi sredstvi če lahko tako rečem. Ampak pri tem pritisku ne gre eh, tudi za njihovo delo. Torej, eh, sami ne podajo predlogov, ki bi prispevali k medinstitucionalnemu dogovoru. Rad bi povdaril še nekaj, kar je tudi zelo res. Mm, torej, ti pritiski so se zgodili ob izjemnem eh, času prejšnji teden so bili skoncentrirani eh, ti pritiski in nekateri pravijo, zelo malo jih je sicer eh, takih, ki pravijo, da eh, se svet premika na tem področju, parlament pa tu blokira. Eh, sam bi povdaril, da to nikakor ni res. V teh trenutkih parlament lahko potrdi, da je podal že tri kompromisne predloge, ki so vsi različni in z vsemi smo želeli, skuš, želeli najti rešitev. Prvi predlog eh, je govoril o tem, da smo dali možnost, da se mehanizem reaktivira eh, z eh, enotno oziroma z preprosto večino, um, ko gre za delegirane akte. Drugi predlog Tukaj bi šlo za razvoj mehanizma za uporabo delegiranih aktov prek postop, nujnega postopka. Tretja možnost pa je razvoj postopka prek treh faz. Kot eh, dobro ve eh, tudi naš gospod predsednik, eh, torej šlo je za pritisk na tretjo državo z uporabo delegiranih aktov in eh, tudi z uporabo mehanizma vzajemnosti. Svet pa ni eh, niti za eno črko spremenil svojega stališča. Oni zagovarjajo stališče, ki ni zakonito. Brez neke pravne obrazložitve mešajo delegirane akte in pa izvedbene akte. In tega ne govorim samo jaz. To so potrdili tudi eh, v naših pravnih službah. Tudi sodišče eh, v svoji sodbi C88 skozi 14. Večkrat bom še to ponovil, ne glede na svet. Mislim, da ne moremo spreminjati pravne podlage z dvema različnima pravnima postopkoma. Tega ne moremo narediti. Eh, za iste učinke potrebujemo iste rešitve. In z našimi predlogi bi zagotovili eh, odgovor na prošnje sveta. To bi bila dobra pot do soglasja. Naši predlogi so tudi zakoniti. Rad bi povdaril tudi, da sem v zadnjih urah prejel uh, obetavne novice strani sveta. In vesel bi bil, eh, če bi lahko napredovali. Tudi tukaj v prisotnosti komisije. Naš eh, zadnji predlog je bil očitno dobro sprejet, sprejet strani držav članic in ta bi lahko služil kot osnova za nek prihodni dogovor. Svet se je zavezal, da bo eh, predstavil nov predlog pred petkom oziroma do petka. Če bo to izpolnjeno, potem bi lahko jaz naslednji teden oziroma vsi skupaj bi lahko imeli tehnične sestanke, toliko kot jih bo potrebnih. In če bi bilo možno, bi lahko tudi eh, dosegli dogovor. V sredo bomo imeli trialog. Na koncu pa eh, bi rad podaril še naslednje. Eh, zdaj se razpravlja o delegiranih in pa izvedbenih aktih. Smo pa že dosegli pomembne dogovore pri naslednjih točkah. Eh, spoštovanje človekovih pravic, eh, potem eh, nadzor strani komisije in pa javno zdravstvo. To je tista informacija oziroma tisti podatki so to, ki sem jih želel prenesti vsem vam. Se vam pa zahvaljujem za vašo podporo in vaše razumevanje. S tem bi tudi zaključil. Okay, um... Hvala. Predstavnik sveta bo zdaj dobil besedo, potem pa še eh, naši poslanci in poslanke, ali pa najprej poslanci in poslanke. Birgit Sipel bo prva, izvolite. Thanks a lot, Chair. First of all, unfortunately, it seems to be necessary to underline once again that it's. Nepotrebno je, da moramo povdariti, da gre za normalen zakonodajni postopek eh, na evropski ravni. E, tukaj pa Imamo dva udeleženca, Evropski parlament in Evropski svet. Evropski parlament eh, skupaj s svetom je sozakonodajalec pri vseh eh, vizumskih dosjejih. Smo tudi sozakonodajalci skupaj s svetom pri vsakem mehanizmu zadržanja. Torej, da se temu izognemo in da rečemo, eh, da nimamo pravice, to, da nam odrekajo te pravice, je res smešno. Zelo spoštujem našega poročevalca Diasa Demero. On je jasno poudaril in to podpiram, da to, kar smo videli v zadnjih tednih, e, je, da mi kot parlament in naš poročevalec še posebej, da smo naredili vse, e, da bi prišli do kompromisa. Ampak e, zaenkrat ni bilo na strani sveta nobene pripravljenosti, nobenega koraka naprej. Če si ogledamo kompromise, ki so bili predstavljeni, potem lahko rečem, da smo mi kot parlament šli zelo daleč. Nobenega razloga ne vidim, zakaj to ne bi eh, moglo biti sprejeto na strani sveta. To, kar je zdaj na mizi, je res dober kompromis s katerim bi zagotovili, da vsakeč, ko bo to potrebno, bosta komisija in svet lahko hitro ukrepala za začetek dialoga z državami, kadarkoli bo prišlo do problema. Na isti način oziroma istočasno pa eh, morajo v parlamentu biti zagotovljene pravice, da se vključi, eh, kadarkoli bo to potrebno, če bo šlo za eh, prekinitev vizumske izjeme oziroma izjeme pri vizumskih obveznostih. Upam, da bomo lahko kmalo zaključili s tem dosjejem na podlagi dobrih kompromisov, ki smo jih eh, dobili. Zelo uh, hitro so bili pripravljeni. Upam, da bomo lahko nadaljevali tudi z uh, odpravo oziroma izuzetjem od vizumske obveznosti. Hvala. Prosim. Hvala, gospod predsednik. Predsedstvo, izvolite. Najlepša hvala. Za začetek bi se zahvalil poročevalcu za to, da je povzel pogajanja, ki so potekala v trialogu do sedaj. Ne bom komentiral eh, povzetka postopkov in pravnih okoliščin glede tega dosjeja. Raje bi se strinjal z tem, kar je povedal gospod Diaz de Mera ob koncu svojega prispevka. Namreč eh, razvoj pri tem dosjeju je zelo spodbujajoč, predvsem v zadnjih dnevih. Prejšnji teden smo začeli z bolj pozitivno fazo pogajanj in mislim, da je predlog, ki smo ga prejšnji teden prijeli, tudi besedilo, ki bo v bistvu služilo kot temelj za dokončni dogovor pri tem dosjeju. Za konec bi odboru in eh, spoštovanim poslancem rad zagotovil tudi to, da je ta dosje ena izmed prioritet našega predsedstva. Naredili bomo vse, kar lahko, da bi kar se da hitro prišli eh, do zaključka pri tem dosjeju. Hvala. Hvala lepa, gospod Semanojka. Sedaj pa še Belinda Bejt za komisijo, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala tudi gospodu Diazu Demeri in predsedstvu za to, da si res želijo doseči rezultat. Razprave seveda niso bile preproste, predvsem kar se tiče delegiranih in izvedbenih aktov. Včeraj smo se še. Uh, sestali z državami članicami in razpravljali o predlogu, ki smo ga strani pre, pred parlamenta prejeli prejšnji teden. Kot je že povedalo predsedstvo, je to dober predlog. Če bo prišlo do novih podatkov glede držav, za katere je odpravljena vizumska obveznost, bo komisija vstopila v dialog z zadevno državo. Na tak način bomo videli, ali lahko rešimo težave. Komisija uh, ne potrebuje izvedbenega akta za to, da lahko začne z takšnim postopkom. Upam, da bo mogoče tudi to, da pravne službe inštitucij pregledajo uh, dokument in dajo svoje mnenje. Težko je namreč. Uh, če ima ena inštitucija popolnoma drugačno mnenje kot druga. Torej, to je pomemben del priprav na naslednji formalni dialog. Pravna služba parlamenta in sveta morata stopiti v, tik, v stik in razpravljati o tem vprašanju. Torej, kar se tiče zakonitosti tega predloga. Thank you very much. Najlepša hvala. Ima eh, še kdo od poslancev željo komentirati? Ne, potem pa eh, čakamo na predlog sveta, ki ga bo svet pripravil v petek. Gospod Dias de Mera, želite zaključiti? Solamente. Gospod uh, predsednik, mm, nekaj moram povedati. Rad bi se samo zahvalil za tako pozitivne komentarje. E, gospa Zipel, Vladimir e, in predstavnica komisije so podali pozitivne komentarje, ki jih zelo cenim. E, zdaj pa čakamo na dokument v petek. Hvala. Prav, torej z veseljem pričakujemo naslednjo stopnjo v razvoju pri tem dokumentu. Hvala gospod Diaz de Mera in hvala vsem kolegom za potrpljenje. Mislim, da smo obdelali veliko različnih točk in zato se vam zahvaljujem. Točka 18. Naj vam torej eh, samo povem, da imamo ob treh popovdne predstavitev v odboru Lige, Libe o šengenskem sodelovanju danes in v prihodnje. Predstavitev bo potekala tukaj. Upam, da se lahko vrnete ob treh da se pogovorimo o šengenskem sodelovanju. Mislim, da lahko danes malce prej končamo. Torej, dopodanski del do sestanka se zaključuje, se vidimo ob treh za to predstavitev.